Um, Dobar dan sem skupaj. Le najava oziroma obvestilo. Danes gospoda predsednika ne bo z nami. To ni vojaški udar, ampak prosili so me, naj ga zamenjam zaradi tega, ker so bili včeraj v Wimbledonu doseženi tako čudoviti rezultati. To je eh, pravzaprav glavni razlog, zakaj sem tukaj. Skratka, vsem Lep pozdrav na tej seji. Naj povem tistim, ki predstavljajo najrazličnejše uradnike, prosim, da poskrbite, da so vaši nadrejeni tukaj ob petih prisotni, ker tak bomo takrat glasovali toliko, če jih lahko opozorite naprej, da bodo vedeli. Najprej osnutek dnevnega reda. Imamo dve majhni spremembi k dnevnemu redu. Prva zadeva 17. točko poročilo gospe Wikstrom o um, pogojih za stop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi raziskav, študija, izmenjave dijakov, plačenega in neplačenega usposabljanja, prostovoljne službe in zaposlitve kot oper. O tem bomo govorili jutri ob devetih zjutraj, namesto ob obenajsti uri. Tako da, torej ob devetih bomo obravnavali to poročilo točko enajst poročilo misel o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji 2012 gospoda Mišela, o tem pa bomo govorili ob enajsti uri na mesto ob deveti. Tako da, če nihče k temu ne ugovarja, lahko tako spremenjeni dnevni red sprejmemo. Hvala. Kar se deva drugo točko. Naj vas Eh, naj vam povem, kakšne so priporočila koordinatorjev, ki jih morate potrditi. Najprej imenovanje poročevalcev. Gospod Gorgos Papa Nikolau iz LS je bil imenovan za pripravljavca poročila na lastno pobudo z naslovom Upravljanje vrančil, sodelovanje s tretjimi državami, učinkovito izvajanje sporazumov in praktično izvajanje direktive o vračanju. Gospa Kinga Gönc je bila imenovana za poročevalko, za poročilo na lastno pobudo o primerjalnici rezultatov na področju pravosodja Evropske unije in potem gospa Ulrike Lunaček iz Zelenih je bila imenovana za poročevalko o poročilu na lastno pobudo načrt Evropske unije proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne uh, usmeritve in identitete. Gospod Nuno Melo iz e LSE bi imenovan za poročevalca za mnenje o poročilu na lastno pobudo z naslovom Izvajanje Lizbonske pogodbe, kar zadeva Evropski parlament, glavni odbor za ta pa je odbor za zunanje zadeve AFKO. Ustna vprašanja svetu in komisiji glede nadaljnega izvajanja resolucije TDIP z 12. septembra 2012. Na sestanku oziroma seji 27. junija so koordinatorji sklenili, da bodo svetu in komisiji predložili dve ustni vprašanje v imenu odbora Libe za, oziroma v povezavi z razvo, eh, razpravo na plenarnem zasedaju septembra. V tej resoluciji TDIP septembra smo dejansko zahtevali naknadni pregled leto za tem. Če torej ne nasprotujete tem priporočilom koordinatorjem, jih lahko sprejmemo. Krasno, to smo tudi storili. S tem prehajamo na tretjo točko na dnevnem redu, kar zadeva Evropsko agencijo za temeljne pravice. Govorili bomo o letnem poročilu za leto 2012 o stanju na področju temeljnih pravic v Evropski uniji. Agencija je sprejela letno poročilo za leto 2012. Danes bo to poročilo predala tudi našemu odboru. Kot zahteva tudi točka B šestega odstavka 12. člena uredbe o ustanovitvi Agencije za temeljne pravice. Danes je z nami gospa Sasklin, predsednica upravnega odbora in gospod Kjarum, ki je direktor agencije. Uh, In najprej bom dal besedo gospe Sasklin, potem pa še gospodu Kjarumu, ki nam bosta predstavila letno poročilo. Po tej predstavitvi pa boste lahko poslanci tudi lahko zastavili vprašanja, posredovali ali podali kakšen komentar. Tako da, gospa Sasklin, izvolite, beseda je vaša. Uh, Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči, gospodje in gospe poslanci, člani odbora Libe, dragi kolegi in kolegice. Veliko veselje nama je danes, da smeva predstaviti dan eh, letno poročilo. Gre za enega najpomembnejših izdelkov oziroma proizvodov naše agencije. V uredbi o ustanovitvi je v preambuli zapisano, da so temeljna načela unije svoboda, demokracija, človekove pravice in temeljne svoboščine, kot tudi pravna država. Te vrednote morajo države članice spoštovati. Unija in njene države članice so obvezane in dolžne izvajati temeljne pravice pri vseh svojih dejanjih ker je obstajala in še obstaja potreba po več znanja in širši ozaveščenosti o položaju na področju človekovih pravic v EU, je bila naša agencija ustanovljena. Ena glavnih um, nalog, kot je gospod predsedujoči že omenil, je, da vsako leto poročamo parlamentu. In to je zelo pomembno. To je pomembna naloga naše agencije. Upravni odbor to nalogo jemlje zelo resno in izvolili smo tudi uredniški odbor, ki spremlja pripravo tega poročila. Menimo, da je zelo pomembno, da ima odbor priložnost, da spregovori o naših dosežkih in dejavnostih. Še pomembneje pa je, da ima ta odbor priložnost tudi pogovarjati se z nami o položaju na področju človekovih pravic v državah članicah. V našem poročilu vam tudi podajamo pregled nad številnimi evropskimi zakonodajnimi akti. In eh, lahko vidite, kako se ti akti izvajajo in obravnavajo v državah članicah. In to je zelo pomembno z vidika demokracije. Namreč, da lahko parlament spremlja, kaj se dejansko dogaja z zakonodajo, ki jo je tudi parlament sam sprejemal. V najni predstavitvi bom dala besedo gospodu Mortemu Kjeromu, ki bo podrobneje spregovoril o posameznih poglavjih. Preden pa mu predam besedo, bi se vam zahvalila za zelo dobro sodelovanje z Agencijo za temeljne pravice. Zelo smo veseli, da ste se z nami uh, uspeli dogovoriti oziroma da ste bili z nami uh, enakega mnenja pri ustanovitvi znanstvenega odbora. Tudi ta odbor igra zelo pomembno vlogo, saj zagotavlja visoko kakovost našega poročila. Prav tako bi se vam želeli zahvaliti za dobro sodelovanje pri širjenju mandata gospoda Mortena Kjeroma. Kar se mene tiče, vidite, da je to zame zelo pomembno. To je namreč zgled da, in tudi kaže na to, da je kontinuiteta našega dela v Agenciji za temeljne pravice tako na ta način zagotovljena. Prav tako bi se zahvalila vsem, ki ste sodelovali pri zunanji oceni, pri pogovorjih ta vaja je bila zelo pomembna in hvaležni smo vam, da ste si vzeli čas in odgovorili na ta vprašanja. Upravni organ oziroma odbor se je pogovarjal o rezultatih zonanje ocene, prav tako smo se dogovorili glede nekaterih predlogov za, naš, za našo prihodnost, ki so povezani z našo ustanovitveno uh, uredbo. Torej imamo nekaj priporočil, kar zadeva morebitne spremembe naše ustanovitvene uredbe. S temi pogovori pa bomo še nadaljevali tudi na podlagi te ocene in naš namen je, da sprememo novo strategijo decembra. Seveda bomo tudi v prihodnje zelo pripravljeni z vami deliti vse te zamisli. Zdaj pa, če dovolite, bi dala besedo kar takoj eh, Mortenu Kjeromu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo lepo se je vrniti med vas in se z vami pogovoriti o letnem poročilu. Dovolite, da se tudi sam navežem na besede zahvale. Najprej bi se zahvalil odboru za obisk na Dunaju februarja. Zelo smo bili veseli vašega obiska, tam smo imeli izjemno dobro izmenjavo mnen in ta priložnost je bila zelo koristna. Mislim, da smo tam našli tudi nekaj eh, koristnih zamisli za prihodne sodelovanje. In seveda se tudi sam zahvaljujem za to, da ste podaljšali mojo pogodbo, kot je že povedala gospa direkt, um, predsedujoča letos bomo imeli po, osredotočeno poglavje. Lani smo pregledali krajino na področju človekovih pravic, letos pa se osredotočamo na to, kako kriza vpliva na delovanje te krajine. Mislim, da je vsakomor jasno, da gospodarska kriza pušča določen vpliv na človekovih temeljnih pravicah. Imamo pa tudi politično krizo. Uh, kot to lahko preberete tudi v tem osredotočenem poglavju in imamo tudi do neke mere neko ustavno krizo. Vsi ti raznoliki elementi se torej dotikajo različnih vidikov ustanovne pogodbe drugega, šestega člena, pa seveda tudi uh, ekonomskih in socialnih pravic. Dovolite, da se zelo nakratko posvetim tem trim razsežnostim. Torej, eh, ranljivost za kršitve temeljnih pravic se je s krizo povečala, eh, zlasti z gospodarsko krizo. Seveda je težko včasih najti neposredno povezavo med gospodarsko krizo in eh, izzivom temeljnih pravic. Ampak naj vam dam primer ali dva, namreč pravice otrok. Če si pogledamo število otrok, ki živijo v hudi revščini danes v Evropi in vidimo niže prihodke, družinske prihodke, brezposelnost z družinami, kot tudi proračunska krčanja za te socialne izdatke. Sočasno pa vidimo, da je tudi teži dostop do izobraževanja za nekatere teh ranljivih uh, otrok in skupin je tudi težji dostop do zdravstvene oskrbe. Torej, v tem vidimo določeno povezavo. Tudi pri invalidih v veliki meri govorimo o deinstitucionalizaciji. Razlogi za to so pomembni. Torej, uh, To je pomembno, vendar pa je zato potrebna tudi podpora, če nekdo živ, želi zapustiti ustanovo in živeti samostojno v družbi. To vrstna krajevna, lokalna podpora je nujna in pri njej smo tudi bili priča določenim krčenim in a, to a, lahko v nekaterih primerjih a, ranljive ljudi. A, izpostavlja pomembnim tveganjem. Hkrati pa vidimo tudi nek napredek, ki bi ga lahko pripisali socialnemu in gospodarskemu okolju. Ko govorimo o direktivi EU o žrtvah, zelo smo veseli, kajti ta se zazema za pomembne teme in vidimo na državni ravni sedaj reorganizacijo struktur struktur za zagotavljanje pomoči žrtvam, tako da bi te bile deležne kakovostnejših storitev. Torej, tukaj je slika mešana, vendar pa obstajajo določeni dobri razlogi, da smo zaskrbljeni, kar zadeva razsežnost socialne in gospodarske krize. Sedaj pa uh, razsežnost politične krize. Tukaj imamo najrazličnejše položaje v letu 2012, ki so bili kritični za politični sistem. Več držav je namreč bilo priča socialnim nemirom, javnim demonstracijam, protestom in to, kar agencijo zlasti skrbi, eh, so bile veliko krat dane tudi pobude proti migrantom, hkrati pa je bilo manj zaupanja v nacionalne državne vlade in tudi v nekatere ustanove nacionalnih držav. To so pokazale tudi določene ankete, ki kažejo tudi, če dalje, manjše zaupanje v, sodni, eh, v sodne ustanove direktiva o migrantih, še zlasti, ko govorimo o Romih, tukaj vidimo, da so te skupine še naprej spostavljene hudi diskriminacije in tudi nasilju. In globoko nas skrbijo opažanja e, zločinov, ki so nastali zaradi rasizma in ksenofobije. Ti se pojavljajo po vseh, vseh 27 državah članicah. In včasih je težko oceniti raven, absolutno raven te diskriminacije in nasilja, ampak po najboljši oceni bi lahko zagotovo se trdili, da se te težave ne manjša, ampak k večjemu večajo. Tukaj je agencija opazila več razvojev, ki se navezujejo na pojav zločinov iz uh, sovražnosti iz sovraštva. To je bila naša ključna tema letos. Letno poročilo namreč sledi razvoju na področju razpoložljivosti uradnih podatkov. Kako se ti podatki o uh, zločinnih iz sovraštva zbirajo na nacionalni ravni. Tukaj vidimo, da imamo le štiri države članice, ki imajo celovito zbiranje podatkov. Tam tak režim zbiranja podatkov obstaja. V preostalih drugih državah imamo dobre eh, podatke, na katerih, eh, podatkah, eh, na katerih državah pa so podatki omejeni na, manjšo, na manjše število. Torej imamo med njimi tudi velike države. tukaj je treba okrepiti sodelovanje med ustanovami policijo in tudi druge, pri, drugimi pristojnimi ustanovami pa tudi na evropski uniji moramo biti uh, sposobni ocenjevati in prepoznati glavne trende. če dovolim še zadnji scenarij krize ki smo jo opisali torej ustanovno, ustavno krizo ki je povezana z drugim členom in izzivi tukaj poteka razprava, kot seveda zelo dobro veste na ravni držav članic, v kateri se obravnava vprašanje, kako bi lahko ocenevali te ustavne vidike na nekoliko bolj osredotočen način. Pravkar ste poslušali tudi poročilo oziroma sprejemali poročilo gospoda Tavareša, ki se je dotikalo te teme, tako da ste s tem seznanjeni. V agenciji menimo, da so informacije na voljo, vendar pa da jih je treba zbirati na nekoliko bolj osredotočen način, tako da bi jih potem lahko tudi bolj osredotočeno ukorporirali vso to razpravo. Torej, obstaja dovolj prostora za ustvarjalni pragmatizem eh, na tem konkretnem področju in agencija vsekakor je pripravljena pri tem odigrati svojo vlogo. Uh, razprava, ki poteka tu in tam, pa zadeva seveda tudi to, kako bi lahko naše letno poročilo uh, bilo vključeno v vso to razpravo v prihodnih letih, kako bi ga lahko uporabili na bolj proaktiven način pri oceni pravnih, pravne države. Seveda se zavedam omejitev časa, zato bom samo na kratko še omenil nekaj drugih elementov vsebovanih v letnem poročilu. Najprej naj omenim azil in migracije. Letu 2012 smo na tem področju videli nekaj napredka na področju pogajanja o azilnem svežnju, ki je bil sprejet letos. Sočasno pa smo priča še vedno pomankanju solidarnosti med državami članicami. Naj vam dam eno od številk iz letnega poročila. Namreč ZDA je, so ponovno nasolili več več beguncev iz Malte kot vsa Evropska unija skupaj. Ta številka zelo jasno priča, da na tem področju obstajajo še vel, uh, pomembne priložnosti za izboljšave. Tudi kar zadeva prosilce za azil, seveda obstaja alternativa priporu, vendar pa se ta ne izkorišča, če pogledamo, kako se to izvaja v državah članicah. S tem prihajamo na področje pravic otrokov. Skoraj da tretjina prosilcev za azil v, Evrop, v Evropski uniji so otroci. In tukaj imamo še potem skupino ranljivih otrok, ki vsekakor bi morali uh, ji nameniti več uh, skrbi in uh, v ta namen in uh, za potrebe te skupine bi morali ustrezno oblikovati tudi vso potrebno zakonodajo. Sedaj pa še nekaj o zakonodaji na področju enakopravnosti. Let V 2012 je pet držav članic ratificiralo konvencijo o pravicah invalidov. S tem je skupno število držav članic, ki so ratificirale to konvencijo, 25, vključno s Hrvaško to bo pomembno gonilo varstva invalidov v prihodnje in seveda več korakov je bilo sprejetih tako na področju agencije kot tudi drugot z namenom izvajanja določb vsebovanih v tej konvenciji. Nadaljni trend na področju enakopravnosti, ki smo ga opazili leta 2012, je ta, da so državne ustanove bolj prožne, kar zadeva pravnih režimov pri priznavanju spolne identitete. Vidimo, da se uh, organi uh, tem vprašanjem, če dalje bolj posvečajo. Tukaj bi omenil še diskriminacijo na podlagi starosti, kjer spet vidimo organe, ki se borijo za enakopravnost, pa tudi Evropska sodišča in tako naprej, kjer eh, se obravnavajo primeri diskriminacije na podlagi starosti. Verjetno pa je razlog eh, za to spet ta, da so včasih krize starejši delavci odpoščeni pred drugimi. Sedaj pa še naslednja prosojnica, ki ponazarja dostop do pravosodja. Tukaj ne vidimo veliko napredka. Na tej prosojnici smo združili oziroma preučili 486 sod, v katerih je Strasburško sodišče menilo, da države članice uh, Eh, kršijo Evropsko konvencijo leta 2012. Polovica teh primerov se je nanašala na dostop do pravosodja, pa naj se je šlo za dol, dolžino postopka, pravice do učinkovitega pravnega sredstva ali pravice do poštenega sojenja. Tako da tukaj še obstaja veliko možnosti za izboljšave in vem, da na državni ravni se že uh, sprožajo eh, številne pobude. Letošnje poročilo pa sledi tudi zavezanosti držav članic, kar zadeva uh, obve, mednarodne obveznosti na področju človekovih pravic. Imamo več protokolov, ki so bili sprejeti. Uh, in tukaj vidite zemljevid, ki je nastal na podlagi tega spremljanja. Vedno je zanimivo videti ne le kratek v pogled, ampak tudi opaziti, kakšni so trendi, kakšen je trend tukaj. Vidimo 18 dodatnih ratifikacij iz naših držav članic ki so ratificirale ključne dokumente Sveta Evrope in 14 novih ratifikacij konvencij OZN in protokolov ki so s tem povezane. To je vse lepo in prav, vendar pa bi rekel, da tukaj ne smemo biti samo zadostni, kaj ti veliko ratifikacij uh, je bilo, kar zadeva uh, Istanbulsko konvencijo, kar zadeva uh, torej, um, boja proti nasilju nad ženskami. Resnično pa upamo, da bomo pred koncem letošnjega leta oziroma v začetku naslednjega leta prav na tem področju vam lahko pomagali pri večjem številu ratifikacij. Torej, to so ti kratki upogledi v to precej obsežno letno poročilo. Upam, da vam bo v korist, da boste lahko določena poglavja uporabili pri vsakodnevnem delu, glede na različne dosjeje, ki jih pač obravnavate In na ta način smo torej to zasnovali, ne da torej poročilo preberete od A do Ž, temveč da vsako poglavje razumete in eh, uporabite kot ločeno poglavje. Naslednje leto bomo pripravili novo letno poročilo. Ne bom ga začel že zdaj predstavljati, ampak eno od um, et, eh, naš namen za ključno poglavje je ta, da bi še naprej spremljali hitro razvijajoči se razpravi o pravni državi, tako da bi videli, kje smo pri tem vprašanju. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala. Sedaj bom dal besedo članom odbora, oziroma to bom storil čez uh, sekundo, ampak uh, se, danes bomo govorili tudi o obisku delegacije v agenciji na Dunaju, ki ste ga že omenili, tako da torej o tem bomo tudi spregovorili čez par minut. Torej, dva pa sta se prijavila predtem še k besedi, najprej eh, gospod Graham Watson. Yeah. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Imel sem to čast, da sem predsedoval temu odboru takrat, ko smo sklenili, da bomo ustanovili polnopravno agencijo za temeljne pravice na Dunaju. Zato sem res počaščen in vesel, da vidim tukaj predsedujočo upravnemu odboru in direktorja, ki sta predstavila tako obsežno letno poročilo in nam dala možnost, da zastavimo nekaj vprašanj na to temo. Uh, prenašam pa obžalovanje kolega louisa michela ki pravzaprav poroča o položaju na področju človekovih pravic v evropski uniji namreč eh, obžaluje da ne more biti danes z nami skupina alde si veliko obeta od dela agencije in od celotne evropske unije na tem področju. Eh, pozvali smo že unijo, naj ne bo tako uh, skromna in sramežljiva pri izkoriščanju vseh instrumentov, ki nam jih uh, pogodba daje na voljo, vključno s sedmim členom, kadar je to potrebno. In radi bi, da bi bila komisija in svet dejavnejša pri pospeševanju temeljnih pravic. Seveda vem, gospod Kjerom, da je bilo več pozivov iz parlamenta Uh, da bi vaša agencija imela močnejši mandat in več pooblastil. In v tem kontekstu bi vas želel vprašati naslednje, namreč v kontekstu razprave, ki smo jo imeli prejšnji teden v Strasburu. Ali menite, da bi lahko agencija pripravljala letna poročila o izvajanju drugega člena pogodbe o delovanju Evropske unije v EU eh, e in v državah članicah na horizontalen način, kajti to, kar ste orisali na peti strani vašega poročila za leto 2012, tam govorite o skrbeh na področju pravne države še zlasti, kar zadeva pravnosod, pravosodno neodvisnost nekaterih državah članica, ki meče senco na dostop do pravosodja v letu 2012. In govorite tudi o dogodkih v nekaterih državah članicah, ki izpodbijajo temeljno načelo pravne države. Torej, to se nam zdi, da je položaj, ki se je v letu 2013 še dodatno poslabšal in želeli bi si, da ste na tem področju tudi vi dejavnejši in zanima nas, kako bi vas pri tem lahko podprli, torej pri vašem delu na tem področju. Pa še nekaj bi vas vprašal, kar sicer ni vključeno v poročilo, če tudi so načela vsekakor. Um, povezana s poročilom. Gre za vprašanje diskriminacije etničnih rusov. trenutno evropski uniji predseduje litva in zdi se mi da je litva najboljši zgled za med vsemi baltskimi državami ko govorimo o tem kako se spoprijemati z problemi etničnih rusov. zanima pa me ali ste kdaj razmislili o tem, da bi zbirali podatke o položaju etničnih Rusov v baltskih državah. Ali mislite, da bi bilo to potrebno in ali menite, da bi eh, na tem področju v teh šestih mesecih lahko sodelovali z litovskim predsedstvom in na ta način izvedli nekaj, kar sem prejšnji teden prosil predsednico Grubaskajte, namreč, da bi eh, združili vse baltske države v razpravo o problemih krajih, ki jim je soočena etnična ruska skupnost, tako da bi se morda njihov položaj lahko vendarle izboljšal. Je za vas v redu, če najprej zberemo vprašanja, potem pa podate odgovor kasneje? Zdaj pa gospod Papa Nikolaj. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem vsem govornikom za današnje predstavitve. Tudi mi smo februarja govorili o tem v vaših prostorih na Dunaju. Zahvaljujem se vam za vaše gostoljubje in za razpravo, ki smo jo imeli med našim obiskom. Zagotovo lahko to rečem tudi v imenu ostalih kolegov, ki so bili člani te delegacije. Za nas je bil ta obisk zelo konstruktiven in konstruktivno je razmišljati o tem, kako naj čim bolj izkoristimo tudi delo vaše agencije. Menim, da nam to lahko v bližnji prihodnosti zelo pomaga pri razvoju našega sodelovanja. Sledil sem oziroma pozorno sem prisluhnil vašem, vaše predstavitvi v luči razprav, ki smo jih imeli in moja vprašanja so naslednja. Spomnim se, da smo o tem govorili tudi na Dunaju. Imamo pomembne trende in vemo, kakšne so razmere. Vemo, kje prihaja do izboljšav do te, in druge do težav na konkretnih področjih. To so ključni elementi, ki jih potrebujemo pri našem delu. Potrebujemo pa, tako kot vedno, tudi konkretne predloge. ki ne bodo povezani s temi referencami in pripombami. Zanima me, ali je to nekaj, kar poskušamo izboljšati, kar nam poskušate tudi vi zagotoviti v obliki najboljših praks, primerov, ki jih lahko uporabimo. Mogoče boste pripravili predloge vi kot agencija? Moje drugo vprašanje pa je naslednje. Interakcija, ki jo imate, ki jo dosežete med svojimi pripombami in raziskavami in drugimi, ki jih prejmemo občasno. Naprimer, pred enim mesecem smo imeli predstavitev tukaj na parlamentu. Predstavitev je imel posebni poročevalec Združenih narodov v zvezi z pravicami in spoštovanjem temeljnih pravic migrantov v Evropi. Pripravili so študijo primera na primeru Grčije in Italije. Pred enim letom ste tudi vi pripravili podobno študijo in zanima me, ali obstaja kakšna interakcija, kakšna povezava med specifičnimi področji in različnimi poročili. Ali lahko to prinese dodano vrednost tudi vaši agenciji, če bi prišlo do boljše koordinacije med različnimi dejavnostmi ali poročevalci med seboj sodelujejo oziroma ali se obveščajo o pripravi tovrstnih poročil ali ste tudi vi podali kakšne pripombe. Ali je to mogoče koristilo vsem tistim, ki so poskušali ugotoviti, kakšno je trenutno stanje na tem področju, torej ali je vaše delo pomagalo ostalim. Še enkrat hvala za gostoljubje, ki ste nam ga izkazali na Dunaju v vaši agenciji in lahko vam zagotovimo, da bo parlament nudil vso podporo tudi vašemu delu. Tudi mi si želimo čim učinkovitejše izrabiti in izkoristiti podatke, ki jih zagotavlja vaša agencija. To je nekaj, kar res potrebujemo. Hvala. And, uh, še en član, ki je bil, še ena članica te delegacije, to je gospoda Nuka. Yes, welcome, ja, hvala lepa. Hvala gospodu Keromu in njegovi ekipi. Tudi jaz sem bila članica delegacije v februarju obisk je bil zelo zanimiv. Če niste sami osebno tam, je težko razumeti, kako deluje ta ustroj. Po mojem, deluje zelo dobro. Vendar pa obstajajo omejitve pri našem delu. res meni, da moramo povečati obseg pravic, vemo, da tukaj prihaja do težav. Tudi, kar zadeva večletni finančni okvir, prišlo je do nesoglasi s svetom in premajhne ambicije, da bi se razširil seznam temeljnih pravic. Zato vam želim vse najboljše. Se upravičujem, da nisem prisostovala vaše predstavitvi od samega začetka, ampak sem si pa pogledala to brošuro, ki ste nam jo posredovali. Imam vprašanje v zvezi s poglavji na stranih 33 in 34, ko gre za etnično diskriminacijo. Sami pravite, da ni dovolj razpoložljivih podatkov, da države članice ne dajo podatkov na voljo rasističnih in antisemističnih in islamofobičnih zločinih ter ekstremističnih kaznjivih dejanjih. Mi kot evroposlanci smo nedavno postavili vprašanje tudi vam v razpravi o resoluciji o povečevanju števila desničarskih kaznjivih dejanj. Moje vprašanje pa je, kako je po vašem mnenju sploh mogoče izboljšati zbiranje tovrstnih podatkov preko določenih eh, držav članic, vključno z Latvijo, mojo državo. Čeprav razumem, obstajajo registri in evidence, kaznjivih dejanj, vendar jih v vaši brošuri, v vaši tabeli 3 ne omenjate. To je moje vprašanje. Hvala. Much, Hvala lepa, da pa gospod Bronz. Rights, Hvala lepa. Od vseh pravic je najpomembnejša in najbolj temeljna politična pravica oziroma politične pravice. Brez tega bi težko prišlo do političnih sprememb in demokracija ne bi mogla delovati. Svoboda govora je bistvenega pomena tukaj. Brez te ne more biti razprave, vsaj ne razprave vredne tega imena. Vendar pa se svoboda govora skoraj kaj omeni v tem letnem poročilu. Če sploh, no vse jaz je nisem našel. Agencija in številni člani liberalnega konsenza niso navdušeni na to soboto. Seveda je agencija se zauzema za svobodo govora, ampak treba je paziti tudi na totalitarne pošasti iz preteklosti. Ljudje, ki so kritični do liberalnega konsenza, so bili kritizirani in nadeli so jim številne nazive in nadimke. Temu bi lahko celo rekli sovražni govor. In ljudje, ki so zbrali te podatke, so navedeni na koncu te brošure. Hvala lepa. Hvala lepa, sem predvsej nova poslanka, zato nisem mogla biti članica delegacije, ki je obiskala eh, to agencijo na Dunaju. Jaz sem z Malte in Moram priznati, da sem bila presenečena nad pomankanjem solidarnosti, ki je bila izkazana moji državi, kar zadeva deljenje odgovornosti. Naj se navežem na to, kar je rekel Georgios malo prej. Vtis, ki ga imamo na Malti, je, da smo sami pri tem, da moramo nositi breme priseljevanja in azila. In to, kar piše v vašem poročilu, je jasno, kaže, da je ZDA bolj pripravljena pomagati Malti kot preostanek Evropske unije. Kot političarka težko upravičim to doma na Malti, tako da bi vas prosila, če bi lahko danes v vašem govoru, pa tudi v prihodnosti, povedali, kaj agencija dela oziroma namerava narediti pri predlaganju novih ukrepov za povečanje solidarnosti. Kolikor je znano, je komisija požrla svojo besedo, da bo pomagala pri preselitvi migrantov. Vi kot agencija ste lahko v spredju tega, da pokažete, kako se lahko pokaže solidarnost državi kot je moja, zato da bomo lahko to predstavili našim državljanom, da bomo to upravičili pred našimi voljivci. Hvala. Thank you. Uh... Hvala lepa. Gospod Klas. Dank u, voorzitter. Um, ik heb net zoals uh, meneer Brons een vraag. Ja, um... imam vprašanje kot gospod Brons, ki je povezana s prostim izražanjem po eni strani in po drugi strani s politično neutralnostjo, ki bi jo pravzaprav naj izražala vaša agencija. Na 207. strani francoske različice letnega poročila je sklic na uh, nacionalno fronto v Franciji. Češ, da je ta protimigracijska uh, in protimuslimistična stranka in s tem tudi uh, eh, je imenovana tukaj tudi svobodna stranka nizozemska, ampak to so vendarle demokratične stranke in mnogi volilci jih podpirajo in uh, opozarjajo na probleme, ki so vedno zamovčani pri uh, številnih vladah, pri tradicionalnih strankah. Uh, in združenja in organizacije, kot so agencije, tudi niso zelo gostobesedne v teh problemih. In Veliko problemov zaradi tega zaide v tab med tabuje in se o njih sploh ne sme govoriti, torej se tudi rešitve za nje ne da najti. In to je torej eden od problemov, ki eh, se eh, mu tudi ne posveča vaša agencija. Govorimo naprimer o rasističnih eh, zločinih, kar pravzaprav demokratične in demokratično legitimne stranke, ki so vržene na en kup, se sploh ne lotevajo rasističnega nasilja, ampak to pravzaprav. Um, pomeni, da je tukaj šla fra predaleč v svoji praksi in da bi tukaj morala biti politično neutralna in se ne bi smela podajati na politično področje in se boriti proti nekaterih strankam, ki eh, eh, so demokratično legitimne in ki imajo svoje poslance v nacionalnih parlamentih, pa tudi v Evropskem parlamentu. Hvala. Gospa Veržijat l'intention d'intervenir, mais c'est après avoir entendu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nisem se nameravala oglasiti, ampak potem, ko sem prisluhnila kolegom, sem se vseeno odločila, da nekaj povem. Kot prvo, hvala agenciji za upravljeno delo. Menim, da bo to res koristno urodje za naše delo. vključeno s konkretnimi predloge, ki jih bomo morali pripraviti mi. Vendar pa sem presenečena nad nekaterimi kolegi, ki od vas pričakujejo političnega pristopa. Pripričana sem, da lahko pripravite priporočila, ampak to le v okviru sedanjih evropskih institucij. Vsi vemo, kje so težave, kje se pojavljajo problemi, kje se stvari blokirajo in kje je težko narediti korak naprej pri spoštovanju človekovih in temeljnih pravic. Odgovornosti so jasne. Nekatere države članice preprosto ne želijo dosegati napredka. To je jasno izraženo v vaših objektivnih zaključkih, ki so rezultat vašega dela. Menim, da izpostavljate kar nekaj pomembnih vprašanj za nas. Osnutek poročila gospoda Mišela bo prav tako lahko upošteval vaša priporočila. Ne smemo se držati le tega, kako se uporabljajo zakoni. V Evropi obstajajo problemi, tudi svet Evrope je to izpostavil, tudi grški kolega je to povedal. On je poročevalec v zvezi s pravicami priseljencev v Evropsko unijo ne moremo le sedeti na lovorikah. Vprašanje demokratične legitimnosti se je porodilo eh, prejšnji teden, ko smo govorili o mačarski. Ne gre samo za demokratično legitimnost in se zgovarjati na njo in potem pozabiti na temeljne pravice. V Evropi imamo skupne vrednote, skupne pravice in te treba spoštovati po vsej Evropski uniji. Sami ste rekli, da obstajajo sodbe, sodišča za človekove pravice, ki jih je treba spoštovati. V zvezi z zadnjim govornikom pa naj še rečem tole. Demokratična legitimnost ne upravičuje rasističnih izpadov in izbruhov če ni pravnih podlag za to, kar je bilo rečeno, je to v nasprotju z zakonom. Vrednote je treba enako spoštovati, prav tako pravila. Če se ne, potem je prav, da se nekoga pripelje pred sodišče, ker ne spoštuje človekovih pravic. Ne glede na to, ali je nekdo legitimno izvoljen, če je nekdo legitimno izvoljen, še ne pomeni, da lahko kršite zakonodajo. Hvala lepa. Zdaj pa bom prosil naše obiskovalce za odgovore. Naj še sam nekaj dodam prej. In sicer je to povezano z mladoletniki brez spremstva in na to, kako se sprejme mladoletnike, ko prispejo v neko državo članico. Nedavno sem bil na obisku na švedskem, tam obstaja velika velikodušnost v socialnem smislu v takih okoliščinah. Vseeno pa nas je skrbel porajajoči trend velikega števila otrok, ki, se, ki jih v nekaterih primerjih storilci kaznjivih dejanj izkoriščajo. Njihove temeljne pravice se zlorabljajo, ko se prevaža te otroke, ko se jih transportira in ko jih izkoriščajo ti ljudje. Ali agencija ima ustrezne načine za obravnavo tega problema in da je aktivna proti da lahko nekaj naredimo proti storilcem teh kaznivih dejanj. Vem, da smo izpostavili kar veliko vprašanj, časa nam bo zmanjkalo, no se nam ga je že, ampak izvolite. Prosim vas za odgovore. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala vsem za vprašanje. Mislim, da bom dala besedo kar gospodu Kjeromu, da odgovori na na vprašanja se večinoma obravnavajo naše vsakodnevno delo. Morten, izvolite. For... Hvala lepa za številne konstruktivne pripombe in dobra vprašanja, pa tudi za povratna, povratne informacije o letnem poročilu. Vidim, da naši kolegi v tej dvorani si veliko zapisujete. In te pripombe bomo lahko uporabili pri pripravi našega naslednjega letnega poročila. Dovolite pa, da grem po posameznih vprašanjih. Odgovori bodo dokaj kratki, ker nas priganja čas. S številnimi pa se lahko pogovorimo tudi osebno. Najprej gospod Watson, letno poročilo in kako lahko se to upošteva v okviru drugega člena kaj lahko naredimo v zvezi s tem. Kot prvo, člen 2 je naš večletni okvir za naš ključni mandat in pokriva številne komponente člena 2, ki jih tudi vidimo v letnem poročilu. V luči nedavnih razprav, tako tukaj in svetu, smo upoštevali, smo razmišljali o tem, kako naj v prihodnje lahko razvijemo ta letni, letno poročilo, zato da bi dobili več podatkov. Agencija ima veliko strokovnega znanja, tudi iz naših raziskav, veliko podatkov pa dobimo tudi od sveta Evrope tako poskušamo popularizirati naše znanje in to je povezano z drugim členom. Obstaja pa tudi možnost iz deklaracije oziroma izjave sveta glede uredbe o agenciji. To je bila uredba sveta, ki pravi, da sedanja uredba ne izključuje možnosti, da svet lahko zaprosi za pomoč v zvezi s vprašanji sedmega člena, torej lahko zaprosi našo agencijo za pomoč. To je nekoliko širša možnost, ki zajema nekatera področja, ki so ki gredo dlje od sedanjega mandata naše agencije. Glede diskriminacije etničnih Rusov, to smo preučili v okviru raziskave o manjšinah leta 2008 in 2009. Zdaj je upravni odbor odločil, da bo ta raziskava se ponovila vsakih pet let. Naslednje leto bomo torej že ponovili to raziskavo. Ne le zato, da bi pokazali, kakšno je trenutno stanje, ampak da bi tudi predstavili, kakšni so trenutni trendi kakšne so politične pobudbe in ali ima to vpliv na to, v katero smer gre rasizem in diskriminacija v Evropi. Ruska manjšina bo tudi zajeta v to raziskavo. Litvansko predsedstvo ste tudi omenili. Skupaj s predsedstvom bomo sklicali konferenco o temeljnih pravicah, o kaznjivih dejanjih iz sovraštva. In verjetno se bo izpostavilo tudi to vprašanje. Podrobnosti programa mi še niso znane, ampak eh, zagotovo bo do tega prišlo v okviru izmenjave dobrih praks. Gospod Papa Nikolao, vaše vprašanje glede mnenja in tega, kako naj se osredotočimo na bolj konkretne predloge Upravni odbor je razpravljal o tem zlasti v zvezi z letnim poročilom, pa tudi v zvezi z ostalimi vidiki našega dela, ali bi lahko nekoliko zaostrili naša mnenja. Preučujemo možnosti, ki so nam na voljo, zato da bi vam dali kaj več informacij oziroma kaj bolj konkretne predloge o tem, kako lahko delujete. Gre za zelo delikatno ravnovesje pri našem delu vaša naloga je pripraviti politiko oziroma zakonodajo, pripraviti rešitve, pa lahko, mi pa lahko zagotovimo input, torej vhodne informacije. Želimo vam pomagati, krepiti institucije, oblikovati metodologije in pripraviti učinkovito letno poročilo. In zdaj bo to naš naslednji korak. Tesno sodelujemo z drugimi institucijami vključno s posebnim poročevalcem o migracijah. Zdaj sem pozabil njegovo ime. On je prišel na Dunaj, posvetoval se je z našimi kolegi, pogledal, kakšne so naše ugotovitve in eh, pogledali smo si tudi vprašanje grško-turške meje. Vedno poskušamo ohrepiti sodelovanje in koordinacijo med različnimi institucijami v Evropski uniji. Z ostalimi agencijami Evropske unije imamo odlično sodelovanje. Septembra smo imeli z Europolom, Cepolom in ostalimi sestanek oziroma konferenco o kaznivih dejanjih iz sovraštva in kako jih lahko obravnavamo. To je res otepljiv primer sodelovanja. gospa Žanokam, kako lahko izboljšamo stanje na področju zbiranja podatkov v zvezi z Romi. Zdaj sodelujemo z 12 državami članicami in pripravljamo ključne indikatorje ali kazalnike, s katerimi bodo lahko države članice spremljale trenutno stanje menimo, da bo to lahko glavni potisk, glavno vodilo pri oblikovanju politik držav članic v zvezi z diskriminacijo Romov. Po petih letih našega delovanja si želimo še več informacij v zvezi z Romi, zato da bomo lahko uporabili te podatke za pripravo sporazuma na ravni Evrope. Vprašanje kaznivih dejanj iz sovraštva je nekaj, kar obravnavamo skupaj z Evropolom, Cepolom in ostalimi državami članicami, da bi videli, kako se lahko dogovorimo o treh vidikih, ki jih lahko spremljamo, ali dveh ali treh vrstah kaznive dejanja in sovraštva, ali gre za umore ali nasilje ali še kaj drugega, torej dve ali tri vrste kaznjivih dejanj in dve ali tri skupine, bi lahko spremljali na ta način, bi lahko dosegli večji napredek. Pri izbiranju podatkov se je situacija bistveno izboljšala, vendar pa je primerjava podatkov težavna, ker se zbirajo na različne načine. Kazniva dejanja in sovraštva so zdaj v spredju naših prizadevanj. Gospod Bronc, glede sobote govora. Seveda smo vsi za svobodo izražanja in svobodo govora. Razlog, zakaj nimamo poglavja, konkretnega poglavja v našem letnem poročilu o tem, je v tem, ker to ni del našega splošnega okvira letno poročilo sledi večletnemu okviru. Videli boste tudi, da kar zadeva naše delo v zvezi s kaznjivimi dejanji iz sovraštva, se ne osredotočamo le na sovražni govor, ampak na splošno na kaznjiva dejanja iz sovraštva. Svoboda govora je nekaj, za kar se zauzemamo, seveda, in preučujemo tudi sovražni govor v drugih kontekstih. To je seveda veliko krat predhodnik kaznivega dejanja in sovraštva. Gospa Mecola, v zvezi z Malto, kaj lahko naredimo? V različnih publikacijah in intervencijah lahko izpostavimo vprašanje solidarnosti in sicer solidarnosti kot del režima zaščite. V celotni zgodovini zaščite beguncev vidimo, da je komponenta solidarnosti pomemben element pri zagotavljanju tega, da begunci, ki pridejo iz velikih begunskih centrov, da se jim izkaže velika raven solidarnosti. In to je možno. Naj spomnim samo na zgodbe iz leta 1979, ko smo imeli veliko konferenco v Ženevi, ko, so, ko je mednarodna skupnost eh, dosegla dogovor o številnih mestih za preselitev Vietnamcev. To je bil ogromen dosežek. Veliko smo se lahko naučili iz tega in del solidarnosti je tudi zaščita. Razprava na evropski ravni je izjemnega pomena. Gospod Klejs, svoboda izražanja in demokratična legitimnost to ste izpostavili, tega seveda ne izpodbijamo, demokratične legitimnosti ne izpodbijamo, ampak izpostavljamo vedno vprašanje. demokracije, ne glede na to, katera stranka je v to vključena, želimo zaščititi različne manjšine in to prenesti v politično okolje. To je tisto, za kar si prizadevamo. Eh, eh, eh, in še zadnje vprašanje, oziroma bila je bolj pripomba v zvezi z drugim členom in vrednotami iz tega člena. In še na koncu o mladoletnikih brez spremstva, to je spostavil predsedujoči, in kako jih izkoriščajo kriminalci. Vprašali ste, ali smo zadovoljni z režimi, ki jih imamo in moram reči, da ne. Nikakor ne. Ena od stvari, ki se je izkazala v našem poročilju iz leta 2009 o mladoletnikih brez spremstva in otrocih, ki so predmet trgovine z ljudmi, je, da veliko število otrok, ki so nastanjeni v azilnih centrih in drugih nastanitvenih centrih, se registrirajo, evidentirajo, potem pa izginejo. Kamorkoli že. Mogoče gre za nezakonito posvojitev, za darovanje organov, za spolno industrijo in le malo ukrepov je na voljo v državah članicah za obravnavanje teh primerov. Še vedno menim, da nimamo ustreznih sistemov za zaščito teh otrok. Element pri tem je, in čisto na kratko, torej eden od ukrepov bi bil v tem, da se agencija letos osredotoči tudi na suženstvo v Evropi in na hude oblike izkoriščanja na trgu dela. In to seveda zajema tudi otroke. Pomemben vidik tega bodo tudi otroci. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Napovem, no, da smo obema zelo hvaležni, da ste prišli sem in da ste govorili o svojem poročilu ter da ste tako obširno govorili na vprašanje naših kolegov. Sedaj pa naslednja točka, govorili bomo o obisku vaše agencije na Dunaju, ampak vsakogor sem vam hvaležen, da ste prišla sem. Uh, on point four, um, I've been asked. V zvezi s točko štiri. Uh, torej, gre za povezano točko gre za predstavitev poročila delegacije, ki je obiskala Agencijo za temeljne pravice februarja. Delegacijo je vodil naš eh, predsednik in uh, sestavljali so jo še kolegi Papa Nikolao in pa Ždanoka. Tudi eh, Ulrike Lunaček je spremljala ta obisk na licu mesta. Eh, šlo je za pogovor o strateških prednostnih nalogah eh, temelj, Agencije za temeljne svoboščine za leto 2013. Govorili so tudi o potencijalu za nadaljno sodelovanje med agencijo in Evropskemu parlamentu in o pomoči parlamentu uh, v luči novega večletnega finančnega okvira med leti 2013 in 2017. Sestali so se z direktorjem, z predsedniki oddelkov in pa z vrhunskimi strokovnjaki. Eh, predstavljeni so bili najpomembnejši projekti FRA raziskave o nasilju nad ženskami, o izkušnjah LGBT skupnosti in situacije židovske skupnosti. Eh, s tem smo pokrili devet držav. FRA je poročala delegaciji tudi o ugotovitvah v zvezi z obravnavo priseljencev na zunanjih mejah Evropske unije. Delegacija je povedala, da mora FRA vedno znova ponavljati te raziskave, zato da bomo lahko identificirali trendne, trenje, eh, trende na področju temeljih svoboščin, da bomo lahko opozorili na možne krize, da bomo nadzorovali eh, širjujoči se ekstremizem v Evropi in da bomo lahko bolj sistematizirali zakonodajne rešitve in eh, podali politična priporočila, ki bodo temeljila na dokazih. Razpravljali smo tudi o strokovnem svetovanju FRA, zlasti na področju upravljanja meja, azila, podatkovnih pravic, zaščite podatkov, diskriminacije in pa integracije Romov. Govorili smo tudi o možnosti vloge FRA pri nadzoru nad ekstremizmom in sovražnem govoru v Evropske unije. Zadnji del obiska pa je bil posvečen izmenjavi stališč z predstavniki avstrijskih nevladnih organizacij in organizacij. Eh, to poročilo sem podal v imenu našega predsednika. Če ima kdo kakšno nujno pripombo k temu poročilu, potem bodite prosim kratki, sicer pa bomo nadaljevali z delom. Hvala. Very well, ladies and gentlemen. Point five we'll move to now, if we may, please. Sedaj pa točka pet. Gre za sprostitev potencijala računalništva v oblaku v Evropi. Pročevalka je Judith Sargentini za zelene na sestanku Libreja 29. maja je predstavila svoj osnutek mnenja. Uh, Eh, od takrat je bilo vloženi 54 predlogov sprememb. Najprej bom dal besedo poročevalki, potem pa bomo začeli z razpravo. Kasneje bo tudi komisija podala kratke pripombe k uloženim eh, predlogom sprememb. Judith, izvoli besedo. V veliko veselje mi je, da danes predsedujete vi. Ja, poletje se bliža, tako da ne vem, ali so pročevalci v senci tukaj, ampak eh, no, poleg teh 54 predlogih sprememb eh, smo bili soočeni tudi z prizem, z eh, temporo, torej sta bila dva škandala, ki sta čez noč spremenila razpravo o zaščiti podatkov v Evropi in o zbiranju podatkov. mislim, da bo to nekoliko spremenilo tudi poročilo, ki ga pripravljam o računalništvu v oblaku. No, eh, sama in pa poročevalci v senci smo predložili nekaj predlogov sprememb, po katerih smo želeli jasno povedati, da je treba državljane zaščititi ne samo pred eh, zločinci, ampak tudi, o, tudi pred eh, tretjimi državami, pred našimi lastnimi vladami in uh, njihovo unemo eh, za zbiranje podatkov. Razdelila sem kompromisne predloge sprememb našim kolegom. Od 54 predlogov sprememb, ki so bili uloženi, so. Večinoma eh, skoraj vsi zelo konstruktivni, skušala jih bom vključiti v kompromisne predloge sprememb. Eh, veliko predlogov sprememb si je med seboj podobnih, prihajajo iz istega ozadja. Zanima me ali menite, da sem lahko vaše misli vključila v kompromisni predlog sprememb oziroma ali čutite, da so bili vaše predloge sprememb izpuščeni. Končne kompromisne predloge sprememb bom pripravila po poletnem premoru. No, je pa en predlog spremembe, gre za 45, tega je uložil kolega Papa Nikolao in kolegica Gabriel. Ta predlog spremembe govori o pravicah intelektualnih intelektualne lastnine. Mislim, da tega predloga sprememb ne bi želela vključiti v mnenje. Ni v skladu s tem, za kar se zauzemam jaz. Jaz se zauzemam za preglednost in odprtost, zauzemam se za zaščito državljanov in vse skupaj nekako nas vrača k razpravi o akti. To razpravo smo končali s tem, da smo glasovali proti akti. V zvezi z dvema predlogoma spremembi bi si želela dodatnih pojasnil. Gre za 46 skurja in 47 eh, Lorenca Fontane ti želijo, da bi bila posebna pozornost posvečena ranljivim skupinam mladih, želijo zaščito mladih v digitalnem svetu. Zanima me, kako naj razumem te predloge sprememb, če so kolegi tukaj. Eh, sicer pa bi lahko morda kolegoma v pisni obliki sporočila moje vprašanje. Eh, kako naj razumem to vprašanje, ali naj ob tem pomislim na razpravo o zlorabah? otrok, eh, o spolnih zlorabah otrok na internetu. Eh, oziroma, zanima me, če kolega lahko pojasnite, kako bi naj eh, njuna predloga spremembe izboljšala mnenje. To je vse za enkrat z moje strani, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Sedaj pa dajemo besedo še poročevalcem v senci, vse tistim, ki so tukaj. Najprej na vrsti Aksel Foss. Vielen Dank, Herr Najlepša hvala, gospod. Einige Punkte aufgreifen. Zunächst einmal hinsichtlich. Najprej neka zvezi za predlogi sprememb. Dobar se mi zdi predlog spremembe 28 Sophie Intfield. Mislim, da bi ga morali sprejeti v osnutek, prav tako predlog spremembe 23 gospe Hankis no, nekoliko odvečni se mi pa zdijo predloge sprememb 13 eh, poročevalke in pa predlog spremembe 36 kolegice Sipel. Te uh, ureditve se meni zdijo samo po sebi umevne, pravzaprav spadajo v uredbo. Uh, ne zdi se mi, da je potrebno, da tukaj vedno znova odpiramo to na novo. To moramo, te predloge moramo predvideti za uredbo. Vprašanje v zvezi z predlogom spremembe 46 um, o tem je govorila že poročevalka, tudi meni bi se zdelo bolje, da bi to zapisali v uredbo, ne pa tukaj v tem poročilu. Tukaj v tej uredbi moramo urediti vprašanje varstva podatkov, ne pa tukaj. Kar se tiče mojih lastnih predlogov sprememb, eh, mislim, da je poročevalka upoštevala moj predlog spremembe 2. kar se tiče 21 in 26, eh, pa bi si želel boljše ločitve zaradi sistematičnih vzrokov. In pa pri številki 53. Tukaj uh, ni potrebno, da pozivamo komisiji, naj, da naj ponovno spoštuje temeljne, temeljna pravila, temeljna pogodba, temeljne pogodbe. Tudi to je tako samo po sebi umevno, da seveda mora naša administracija upoštevati to, kar je zapisano v naši zakonodaje o varstvu podatkov, v temeljnih pogodbah, tako da ni treba tega posebej povdarjati. No, o tem sem spregovoril v predlogu spremembe 43, pa še nekaj v zvezi z predlogom spremembe 58. 48, oprostite. Ta ni bil upoštevan, čeprav se meni zdi to zelo razumno, kar sem jaz v tem predlogu sprememb, uh, predlagal, spremembe predlagal. Kar se tiče kompromisnih predlogov sprememb 4a in 2a, ta dva sta nova. Nekaj besed v zvezi z 4a, tukaj gre za vprašanje programa PRISM, za to, so to vrhunsko zgodbo. V zvezi s tem smo ravno sprejeli resolucijo na vlenanem zasedanju, zato ni potrebno, da o tem ponovno spregovorimo pri tem besedilu morda bi to lahko vključili v uvodne izjave, ne pa, da eh, to vedno znova, eh, da to sedaj ponavljamo v tem besedilu. Spoštovati moramo rezultat glasovanja iz plenarnega zasedanja. Kar se tiče 2a, to se mi zdi spet bolje urejati v uredbi, kot pa tukaj pri tem besedilu. Thank you very much. Uh, this is simple. Ja, Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Ne bom spregovorila o posameznih predlogih sprememb. Opozorila bom na to, kar je izpostavil kolega Fos, čež da je nekaj samo po sebi umevno. Če bi vedno znova črtali vse iz naših zakonodajnih aktov, če bi iz njih črtali vse, kar se nam zdi samo po sebi umevno, uh, Eh, potem bi bila naša besedila bistveno krajša. Mislim, da ni škodljivo, če v različnih kontekstih opozarjamo na ena in iste stvari. To, kar se morda nam zdi samo po sebi umevno, eh, je morda za koga drugega drugače. Zato se mi zdi, da ni nič narobe, če to kdaj podvajamo. Tudi kar se tiče sankcij, ti se mi zgrešen, zgrešeno, da bi to tukaj omenjali. Sistem računalništva v oblakih je popolnoma drugačen od sistemov, na katere smo sicer navajeni. Postavlja se vprašanje, kje sploh je ta oblak. Nekateri ponudniki naj bi tako podatke, ki jih mi prenašamo v oblak, hranili nas ne na enem samem mestu, ampak na večjih mestih. Tudi to je pomembno vprašanje. Vzrok za to se zdi razumljiv, če se pokvari nek server, potem so ti podatki shranjeni še nekje druge, ampak to spet povzroča določene. Eh, probleme. Zato moramo jasno povedati, kako je s sankcijami. Pa še nekaj v zvezi z PRISM. No, eh, res je, mi smo sedaj sprejeli resolucijo na to temo, ampak resolucija je pač resolucija. Tam ni zapisano, kakšne korake bomo sprejeli, kako bomo ukrepali. Ta objava je jasno pokazala naslednje. Ne gre samo za vprašanje varstva podatkov gre za to, da so tajne službe si preprosto priskrbela, eh, da so si preprosto priskrbele podatke in ZDA sedaj razmišlja o novi zakonodaji pri novih eh, ponudbah, novih proizvodov telekomunikacijskih eh, podjetij, bi tako tajne službe neposredno dobile dostop do teh podatkov tu bi resnično morali eh, poseči vmes in eh, na to moramo paziti tudi pri vprašanju računalništva v oblakih. Ne gre samo, samo, ne gre samo za vprašanje varstva podatkov, ampak gre za to, da nekatere države sprejemajo zakone, ki jim omogočajo dostop do stvari, do katerih ne bi smele imeti dostopa. Zahvaljujem se poročevalki, ki se je tukaj zelo potrudila, skušala upoštevati uh, vsa različna stališča. No, eh, gre tudi za to, da moramo jasno povedati, kaj je računalništvo v oblaku, točno je treba razjasniti, kaj pomeni ta pojem, našteti moramo vse posebnosti računalništva v oblaku in to je pomembno tudi zaradi trenutnih razvojev dogodkov, ampak ne samo zaradi tega. Zato je tukaj treba vnesti še nekaj več jasnosti. Hvala lepa, gospod Trianta Filides. Hvala lepa, gospod predsedujoči, zahvaljujem se poročevalki za njeno delo. To delo postaja vedno bolj pomembno v luči škandala zvezi z programom Prison in uh, tem, kar se trenutno dogaja um, čestita mi tudi za njen pristop. Kar se tiče kompromisnih predlogov sprememb, nasplošno se z njimi strinjam. Mislim, da dobro opisujejo izzive, ki so pred nami, da dobro opisujejo tudi tveganja. Računalništvo v oblaku za uporabnike. Vesel sem tudi, da smo dobili obsežen odstavek o nadzorovanju strani tujih oblasti. In uh, tudi, če to ni očitno, to ni dovolj očitno, zato bi to morali še bolj jasno izraziti na ta način, da bi to bilo podobno predlogom spremem, ki sem jih eh, uložil jaz in pa nekateri drugi kolegi države. Tretje države bi morale Evropski uniji jasno sporočiti, da, so, da je prenos podatkov lahko predmet nadzora strani tretjih držav. Vesel sem, da je to zahtevala tudi Sophie Intfeld. V luči zadnjih dogodkov bomo morali vložiti še nekaj predlogov sprememb, ampak v glavnem menimo, da je to poročilo v skladu z našimi prednostnimi nalogi, nalogami. Hvala. Um. Hvala lepa. Sedaj dajmo besedo komisiji, gospod Verdeke. Kdo izmed vas želi besedo? Uh, Oprostite, kolegice Verdeke ni tukaj. Sam sem iz. Uh, generalnega direktorata Connect. Lahko vas opozorim oziroma lahko se vrnem na stališča, ki sta jih predstavila moja dva kolega na enem izmed prejšnjih sestankov odbora. Lahko torej ponovim ta stališča. Sicer pa bi dal besedo kolegom iz generalnega direktorata Just. Veliko predlogov sprememb se nanaša na vprašanje varstva podatkov. Yes. Yes, thank you, Chairman. We have uh, no uh, specific comments on, on... Hvala. Nimamo nobenih posebnih komentarjev. Zelo nam je všeč rezultat. Uh, sedanje rezultate, sedanje poročilo. Would you like to come back uh, and just say a word or two about some comments you've heard? Judith, želiš podati še kakšne pripombe? Hvala. Gospa Sipel je zelo jasno povedala, da v sedanji razpravi ni nič očitnega. Uh, nekateri ljudje menijo, morda menijo, da je očitno, da naši podatki v oblaku potrebujejo ustrezno varnost, ustrezno varstvo. Piti ehm, moramo pripravljeni na to tehnologijo, ehm, ki bo spremenila, kako državljani, vlade in podjetja obravnavajo podatke. To bo pravzaprav spremenilo vse poslovne modele. Seveda moramo za to poskrbeti, zato je očitno. To je očitno. Seveda moramo vedno znova pripravljati mnenja o računalništvu v oblaku. Pred pol leta se nam to poročilo ne bi zdelo tako pomembno, kot se nam zdi naprimer sedaj. Uh, no, eh, raziskujemo nove pristope, nove možnosti. Stvari se hitro razvijajo in temu se moramo prilagajati. Vse to je dobro in uporabno, no, ampak ogledala si bom resolucijo iz prejšnjega tedna in uh, razmislila bom o tem, ali je moje poročilo usklajeno za resolucijo. Uh, vse skupaj bom ustrezno prilagodila, tako da ne bo prišlo do neskladi med resolucijo in tem mnenjem. Kar se tiče večjih predlogov sprememb, gospod Trajan Dafilidis, bojim se, da je rok založitev predlogov sprememb, da rok založitev predlogov sprememb eh, že potekel, ampak videli bomo, kaj se bo dalo doseči pri kompromisih. Hvala lepa, še nekaj uh, o časovnici 16. ali 17. septembra bomo glasovali o tem osnutku mnenja. Naj vas spomnim na to, da bomo ob 5. uri glasovali, tako da prosim poskrbite za to, da boste vsi imeli seboj kartice za glasovanje ob 5. Sedaj pa je na vrsti šesta točka na dnevnem redu, gre za proračun za leto 2014. Poročevalec je Jan Mulder, ampak če prav razumem, bo Sofi Intveld predstavila to točko. Najprej pa bi dal besedo predstavnikom komisije, zato da bodo predstavili tiste elemente proračuna, ki so pomembni za naš odbor. Izvolite. Merci, monsieur le président. Donc, euh, je vous remercie de me donner la possibilité et l'opportunité euh, de présenter le budget euh, 2014, son projet de budget. Hvala lepa, da ste mi dali to priložnost, da predstavim žuntek proračuna za leto 2014. Naj najprej pojasnim, kakšno je ozadje, kakšne so naše omejitve in pa naše delovne metode pri pripravi tega osnutka proračuna. Pomembno je povdariti, da tako kako lani je bil ta proračun pripravljen v vzdušju varčevanja. Zgornje meje smo znižali. Mm, to je pač rezultat trenutnega gospodarskega stanja. Še nekaj treba izpostaviti. Pogajanja so potekala usporedno z pogajanji o večletnem finančnem okviru in uh, tako je postopek uh, bil letos dokaj nenavaden, če se tako izrazim. No, v luči večletnega finančnega okvira oziroma pogajanja o teh moramo vedeti, da um, proračun temeli na um, napredovanih pogajanjih o večletnem finančnem okviru. To pomeni, da če bi prišlo do kakšne spremembe v pogajanjih, če bi bile potrebno dodatne prilagoditve, bomo morali to urediti v obliki dopolnil k sedanjemu osnutku proračuna. Eh, pa še nekaj v zvezi z pravno osnovo, v, v zvezi z silnim skladom, z eh, skladom za priseljencem potem tudi kar se tiče programov v okviru generalnega direktorata Just. Vse to smo tukaj vključili. Tukaj smo dobili oziroma tukaj razpravljamo trenutno o novi pravni osnovi. Nekatere, nekatera vprašanja, ki, so, ki bi lahko imela proračunske posledice, še niso bila rešena. še nekaj o nomenklaturi, temu je bilo posvečene veliko pozornosti. Eh, predlagali smo prilagojeno strukturo v, zve, v skladu z zavezo komisije, da bo proračunskim oblastem ponudila nekaj bolj pregledanega. To je bilo storjeno. In odraža tudi novo pravno osnovo. In to je nekaj pozitivnega. Pa še prispevki za decentralizirane agencije. To smo sedaj strnili v, v eni proračunski postavki in smo združili operativno in pa administrativne stroške teh agencij. No, eh, sedaj pa se lahko posvetim še nekaterim pozornostim, eh, zlasti naslov 3, državljanstvo. Gre za odobritve za plačila in eh, odobritve za vez. Znesek, ki ga je predlagala komisija v osnutku, je v skladu z zneskom iz večletnega finančnega okvira. Tega je seveda treba treba prilagoditi sklepom sveta iz prejšnjega februarja, to je sprejel svet in parlament 27. junija. Za obdobje med leti 2014 in 2020 je bil dogovor med parlamentom in pa svetom predvideva približno 6,6 odstotno znižanje sredstev. Odobritve plačil so bile sprejete zelo previdno. Gre za minimum, za katerim bomo lahko ohranili uh, obstoječe programe, jih zaključili in potem začeli z novimi. Če bo prišlo do odložitve sprejemov novih programov, bo to pomenilo, da bomo morali odobriti delna predplačila za programe za leto 2014. Če bo prišlo do spremembe iz predvidenega predfinanciranja, bo to imelo neposreden učinek tudi za odobritve plačil za leto 2014. Sedaj pa še nekaj besed o agencijah.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 kar se tiče agencije, smo jih sedaj um, porazdelili v različne kategorije, že uveljavljene agencije. bi naj v letu 2014 prevzele nove zakonodajne naloge, to velja predvsem za Frontex. Komisija je tukaj drugače ravnala pri tako imenovanih um, EU startup agencijah. Te bodo lahko dobile dodatna sredstva, zato da bodo lahko izvajale svoje naloge. Pa še nekaj, gospod predsedujoči. celoten znesek za decentralizirane agencije pod naslovom 3. Tukaj je prišlo do zvišanja za 4,9 odstotka, če si to primerjamo z eh, letom 2013. Vse, eh, je torej, eh, vse gre torej pripisati tej novi agenciji ISAF. Very much indeed. Yes, thank you. And I'm now going to ask uh, Sophie Intervelt on behalf of Jan Mulder. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo Sofi Infeld v imenu Jana Mulderja. Hvala lepa, prebrala bom njegovo izjavo. Opravičuje se, da ga danes ni tukaj. E, je namreč na poslovni poti in tudi Jan Mulder ne more biti istočasno na dveh koncih. 26. junija je komisija predstavila osnutek proračuna za leto 2014. Kot eh, poročevalec eh, za odbore Libe, Jan Mulder v svojem osnutku predlaga naslednje. Obžaluje zmanjšanje za 5,4 pri zavezah in 8,4 pri plačilih, tudi ko gre za naslov tri, težko je izraziti stališče o osnutku proračuna, ko se še vedno pogajamo o pravni osnovi in pa programih. Jan Mulder se zavzema za idejo, da mora ta komisija in pa države članice narediti vse za to, da bo proračun porabljen na učinkovit način. Države članice morajo sodelovati, si deliti naloge. Eh, treba je okrepiti sodelovanje med državami članicami, ko gre za priseljevanje in pa za azil in proračun mora dokazati jasno zavezo v to smer. Eh, k temu morajo prispevati primerno tudi države članice. Jan Mulder meni, da bi države članice morale poskrbeti za dovolj sredstev za projekte in naloge, ki so, bile, ki so bili sprejeti pred kratkim. Hvala lepa. in film in that case. Franciska Keller. Hvala lepa poročevalcu in pa komisiji. V zvezi s sedanjim osnutkom, osnutkom lahko samo čestitam poročevalcu. Točka dve se mi zdi zelo dragocena. Res je težko urejati proračunske postopke, ko nimamo niti eh, izjave sveta v zvezi s tem. Kako naj potem pripravljamo predloge sprememb? Imam dve kratke pripombi v zvezi z osnutkom mnenja. Najprej v zvezi s točko 3. Tukaj bi morali omeniti potrebo potem, da moramo zagotoviti dodano vrednost za denar, ki ga tukaj trošimo, kajti pogosto se zdi, da države članice evropska sredstva uporabljajo samo za namene, ki so jih že tako ali tako imele prej v načrtu in moramo jasno povedati, da naša sredstva so namenjena ustvarjanju evropske dodane vrednosti. V zvezi z petim odstavkom, ne vem, zakaj je tukaj izpostavljen Frontex, Ne vem, če bi torej omenjali tudi agencije, ko, ki uporabljajo svojo, ki uporabljajo sredstva še preden to parlament odobri. Če pravimo, da bi front Vertex potrebovala več denarja, kako pa je potem za e Neaso. Tudi oni imajo pomembne naloge. Če je to naša prednostna naloga, potem moramo to podkrepiti tudi za sredstvi, ne pa samo izpostaviti eno agencijo, ki bi naj dobila več sredstev. Frontex že tako ali tako dobi veliko sredstev. To sta moji dve pripombi in upam, da se poročevalec malo strinja. Gospod Diaz de Mera. Gracias, señor presidente.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 Gospa Holmajer se zahvaljuje poročevalcu, strinja se z njim, ko gre za tri odstotno znižanje. Tudi njej se to zdi nesprijemljivo. Strinja se z gospodom Mulderjem glede pomembnosti agencij, zlasti tistih, ki imajo operativne naloge. Monika v zvezi s tem omenja, da moramo specifično izpostaviti tudi Europol in ne samo Frontex. Ne gre samo za naslov 3, ampak eh, je prišlo pri številnih drugih proračunskih postavkah do zmanjšanja sredstev. Gospa Holmajer prav tako govori o tem, da nova pravna osnova še ni bila sprejeta in da potekanja o proračunu še, da pogajanja o proračunu še potekajo. Ta svežen moramo sprejeti kar se da hitro. Hvala lepa. Um, Hvala, je še kdo. Je želel še kdo spregovoriti na to temo, kdo iz drugih političnih skupin morda? Ste hoteli še kaj povedati? Jan. Sure. Yeah. Ker očitno ste dobili uh, pismo jama, tudi za komisijo očitno nismo imeli nekih pametnih vprašanj, tako da verjetno tudi oni se ne bodo več priglesili k besedi. Prav. Uh, rok za predložitev predlogov sprememb je 28. august popovdne. Če pa odbor uh, spreme, da se predloge sprememb predložijo zgolj v angleščini, je, je torej ta rok za predložitev uh, predlogu spremem, sicer pa 14. august. Običajno je naš način delovanja ob to vrstnem času leta ta, eh, da predložimo predloge spremem zgolj v angliščini, kajti sicer se nam pokvarijo počitnice in dopustko, skušamo prevajati vse te predloge spremem. Torej, prosim, če, da poveste, ali se s tem strinjate, s tem potem lahko. Eh, potem glasujemo o, eh, o tem poročilu 5. septembra. Prav, hvala lepa in hvala lepa tudi za prispevke k razpravi. Zdaj bomo za krajši čas prekinili sejo, kajti glasovali bomo točno ob 5. uri. Hvala. Čez minuto bomo začeli glasovati. Hvala. Uh, Gospe in gospodje, upam, da imate vsi svoje kartice pri roki, če jih bomo slučajno potrebovali. Domnevam torej, da jih imate. In sedaj bomo začeli z glasovanjem, sicer o, o elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah za elektronske transakcije na notrnem trgu. Poročevalec je Jens Rode. Predlagam, da kar takoj začnemo glasovati. Razlog je za glasovanje to, da sta po pravilu 50 pristojno odbora IMKO in naš odbor in v odboru IMKO bodo glasovali jutri. Če imate torej glasovalne sezname pred sabo, predlagam, da takoj začnemo. Upam, da um, boste danes malce potrpeli z mano, sicer nisem tako hiter kot običajno je predsednik, ampak bom se potrudil. Torej, 60 predlog spremembe za, proti, zdržani. Zavrnjen. 61. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 62. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 5. Za. Proti. Vzdržani? Mislim, da je sprejet. Želite preveriti, pa dajmo. Elektronsko preverjamo. Prav. Konec glasovanja. Za 18 proti 14 sprejeto. predlog spremembe. Šest za. Aha, je brezpredmeten, prav. Vem, da je šest, 63 brezpredmeten, ampak predlog spremembe šest. Je tudi ta brezpredmeten, gospoda? Sekretarjat mi pravi, da moramo glasovati o šestem predlogu spremembe. Se strinjamo? Hvala. Torej glasujemo za, proti, vzdržani. Sprejeto, mislim. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65 za, proti, zdržani, sprejet. 66 za, proti, zdržani, sprejet. 67 za, proti, zdržani, sprejeto. 68 za, proti, zdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 1 za proti, zdržani, sprejet. 72, 72 predlog spremembe za, proti, zdržani, precej tesno. Preverimo elektronsko, prosim. Torej, 72, 72. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen je. 21 proti 14 za. Predlog so nove 73 za. Proti. Joj, se opravičujem. Po delih. 73 predlog spremembe. Glasujemo po delih. Se opravičujem. Tega jaz nimam napisano namreč. Hvala. Torej, dejansko gre za glasovanje po delih, zato so zaprosili zeleni. Prvi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Zdržani. Ta del je zavrnjen. Hvala. Predlog spremembe 8. Za, proti, vzdržani. Mislim, da je bil zavrnjen. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen po mojem. Predlog spremembe 9. Za, proti, vzdržani. Vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 76. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 10. Tukaj znova po delih, zato so zaprosili zeleni prvi del. Za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. smo. Konec glasovanja. 21 za, 16 proti. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Preglasujem pa 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12. Za, proti, vzdržani, preverimo. Elektronsko preverimo. Glasujemo. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. 23 za, 14 proti, sprejeto. Predlog spremembe 78 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromisni predlog spremembe 2. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 79. predlog spremembe. S. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 81. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog 80. Za. Proti vzdržani, zavrnjen. Predlog so nove 82, za, proti, vzdržani, a lahko preverimo. Preverjamo 82. Konec glasovanja. 23 za, 14 proti. Torej sprejet. Predlog spremembe 83 je identičen. Torej, tudi o 14 ne glasujemo. Kompromisni predlog številka 3. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 4, kompromisni predlog 4 za. še 86. Prav. Kdo je za? Proti? Vstržani, zavrnjen. Kompromisni predlog spremembe 4. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Prehajamo na kompromisni predlog 5. Za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. 16 je naslednji predlog za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnen, ampak dajmo preveriti. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. A lahko prosim, da dvigujete roke bolj jasno. 28 proti 9 za. Jasno zavanen. 89 za. Proti. Zdržani. Mislim, da je sprejet. Predlog spremembe 17. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 90. Za proti, vzdržani, mislim, da je sprejet. 18 za, proti, vzdržani, mislim, da je tudi ta sprejet. 91 za, proti, vzdržani. Vzdržani. Lahko prosim preverimo. 91. Preverjamo elektronsko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Prav. 15 za, 21 proti, zavrnjen. Predlog spremembe 92 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 93 za, proti, vzdržani. Vzdržani? Tudi ta je zavrnjen. Kompromisni predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 97 za, proti, vzdržani, sprejet. 98 za, proti, vzdržani, tudi ta sprejet. 19 in 99 sta identična za, proti, vzdržani, sprejet. 100 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, pa dajmo še tega preveriti. 20. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sem vesel, da smo preverili. 19 za, 18 proti. Torej sprejet. 102 za, proti Vzdržani. Zavrni. 103. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 21. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Nadaljujemo. Moramo glasovati še o 104. 104 za proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 106 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 107 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 108 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 in 110 sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 in 112 identična za, proti, vzdržani, lahko preverimo tega elektronsko. Glasujemo. 28 in 112 ste si glasovali, konec glasovanja. 18 za, 19 proti. Če v resnici pravzaprav, eh, če glasujete, glasujete, kakor glasujete, tako se šteje. Kaj menite vi? Ali jemljete podkupnino? Če se kolegi in kolegice strinjajo, lahko ponovimo to glasovanje. Prav, dajmo ga ponoviti. 28 in 112 za. Elektronsko, pardon, se opravičujem. Prosim, če glasujete elektronsko, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 21 za in 16 proti, torej se je medtem še kdo drug premislil in predlog je sprejet. 113 za proti, vzdržani, zavrnjen, 114 za, proti, vzdržani, sprejet, 29 za, proti, vzdržani, sprejet, 30 za, proti, vzdržani, sprejet, 115 za, proti, vzdržani, sprejet, 115 za, proti. Bomo preverili elektronsko. 115, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 16 za, 21 proti, zavrnjen. 116 za, proti, vzdržani, sprejet. 117 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti. Preverimo. Preverjamo elektronsko. 31 ste vsi glasovali, konec glasovanja. 22 za, 15 proti, sprejet. 32 za, proti, sprejet vzdržani, sprejet. 33 in 118 identična za, proti. Preverimo elektronsko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 21 za, 17 proti. 34 za, proti zdržani, vse roke se ne dvigajo, gospe in gospodje. Dajmo preveriti tega. 34 preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Res, prosim vas, dvigujte roke. Vem, da to postaje mučno, ampak zdaj vidimo, da je zavrnjen. 119. bomo vse skupaj v svežnju 119 do 122 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Hvala. 35 za, proti, spet tesno, vzdržani. Preverimo, prosim. Preverjamo 35. Ste vsi glasovali? Prav, konec glasovanja. Zavrnjen 28 proti 9 za, torej moramo potem še 1, 2, 3, 123 za. Spet v svežnju. Se lahko vsi strinjate? 123 do 131 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani. Zdržani, sprejet. 37 za. Ja, za, proti spet tesno. Zdržani lahko preverimo 39. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 22 za, 16 proti, sprejeto. Spet v svežnju, 133 do 141, hvala za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 8 za, proti. Preverimo tega. Kompromisni predlog 8 glasujemo. Sta si glasovali. Konec glasovanja. 23 za, 15 proti sprejeto. Mislim, da lahko s tem pridemo na 142 in glasujemo do 144 v svežnju za, proti, vzdržani, zavrnjen. 145. Spet v svežnju od 145 do 147 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z uvodnimi izjavami. 43 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo, prosim, glasujemo o 43. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 17 za, 21 proti, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprejemba 1 za, proti, preverimo tega elektronsko. Predlog sprejemba številka 1. Ste vsi glasovali? Hvala lepa. Torej je zavrnjen 19 proti 19. Hvala. Torej 48 brezpredmeten, 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 52 za, proti, preverimo, preverjamo 52. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sedemnajst za, dvajset proti, zavrnjen. Kompromisni predlog številka sedem za proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe številka 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet. Preverimo? Prav, preverjamo predlog spremembe 3. Zakaj pa ne? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za, 17 proti, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, sprej, zavrnjen. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 4 za, proti. Preverimo tega, preverjamo štiri. Skoraj smo končali. Konec glasovanja. Osemnajst za, sedemnajst proti. Sprejet. Predlog spremembe 59 za, proti, vzdržani zavrnjen. In zdaj glasujemo elektronsko s karticami in imamo končno glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 34 za, 4 proti, nišče je vzdržan. Najlepša hvala vsem skupaj. So to vsa glasovanja? Hvala lepa, da ste se udeležili glasovanja. Um, Lahko prosim spet zasedete svoje mesta za naslednjo točko na dnevnem redu, kar nadaljevali bomo, če vam je prav. Mislim, da smo kar precej skladni s časom. Torej, obravnavamo osmo točko. Namreč delegacija odbora Libe v Grčiji od 28. do 31. oktobra 2012. Gre za obrat pač obravnavo osnutka poročila delegacije. Kot veste, bomo imeli tukaj 19. junija smo imeli izmenjavo mnen z gospodom Dendijasom, ministrom za zaščito državljanov iz Grčije. In po tej razpravi smo sedaj uh, prejeli poročilo delegacije. Nažal pa Kot smo že slišali, vodje delegacije gospoda Mulderja ni tukaj, ampak gospa Weber bo predstavila poročilo delegacije oziroma gospa Wikstrom. Meni so napisali gospod, gospod Weber. Ampak kakorkoli že se začne z dvojnim v, morda se lahko odgovorite, katera od vaju bo podala poročilo. Morda gospa Wikstrom lahko vi dobite besedo prvi, potem pa bo temu sledila še razprava. Hvala. Hvala lepa, predsedujoči. In hvala, da predsedujete. Vedno je lepo videti nekaj novega v predsedstvu. No, veseli me, da imam besedo v imenu Jana Mundarja. On je vodil delegacijo Grče in tako je tudi pozdravil to poročilo. Saj odraža tisto, kar smo člani delegacije videli med to misijo za ugotavljanje dejstev v Grčiji. Pozitivnih rezultatov se veselimo. Kot ste omenili, smo po e-pošti že razpravljali o tem in na to besedilo je bilo podanih nekaj predlogov sprememb. Jan Molder predlaga dve spremembi. Prvi, da se citati vseh članov črtajo, zato da bo to bolj temeljilo na dejstvih. In izpostavili smo tiste stvari v poročilu, ki izražajo stanje v državi. Sama sicer nisem bila članica te delegacije, pa vseeno menim, da ta misija za ugotavljanjem dejstev zagotavljanja dejstev je potekala in moramo biti ponosni na se, da smo jo opravili. Hvala lepa. Um, on, on Kakšna pripomba v zvezi s tem obiskom? Naj samo rečem, da se strinjam s tem poročilom. Hvala. procedural. Mrs. Guillaume. Mrs. Guillaume. Oh, Mrs. Guillaume, please. Just, gospa Guillaume, ja, dovolite, da podam nekaj kratkih pripomb. Sama sem bila članica te delegacije in eh, samo obisk je bil zelo dobro organiziran. Končne podrobne ugotovitve natančno odražajo tisto, kar smo videli. Strinjam se z gospodom Maldarjev da opustimo nekatere pripombe, ki niso bile dobro umaščene in bi lahko pripeljale do nasprotovanja z drugimi pripombami. Naslošno rečeno pa je to besedilo dober odraz tega, kar smo ugotovili v Grči. Hvala. Ja, izvolite. Hvala lepa. Naj samo dodam, da podpiramo to besedilo. Le dve splošni pripombi imam. Kot prvo, ni bilo lahko komentirati tega besedila po tako dolgem času. Zato ni kriva samo administracija, včasih se pač tako zgodi. Res je, in tudi z ostalimi ministrstvi smo govorili o tem pred dvema tednoma, da so nekatera dejstva zdaj že zastarana, da ne odražajo sedanjega stanja. In to so bile tudi pripombe. In to velja tudi za pripombe naše delegacije. Pri prihodnih delegacijah in obiskih bi bilo potrebno, da si določimo nek časovni okvir, v katerem naj bi pripravili končen osnutek poročila, se moramo vedeti, da moramo podati pripombe na celotno sliko, ki naj bo objektivna. In kot druga pripomba z moje strani, naj rečem, da je pomembno, da vsi tisti, ki sodelujemo, pri tovrstnih obiskih v takih misijah za ugotavljanje dejstev, da se vnaprej dogovorimo o kritičnih točkah, ki jih želimo poudariti. Lahko rečemo, da se bomo dogovorili o tem in tem, vendar razumem, da to ni vedno tako preprosto. Recimo, da kdo pride v to dvorano in reče, aha, ta luč eh, manjka ali ne gori. pri tem opazi samo to luč, ki ne dela, ostali 200 pa ne. In če reče luči ne delajo, potem to enostavno ne odraža dejanskega stanja. To velja za vsa poročila, ne le za to. Želim pa se zahvaliti našim svetovalcem za sodelovanje in za to, kako so obravnavali to poročilo. Za nas ni bilo preprosto po tako dolgem času najti ravnovesje. Gospodu Mulderju se želim zahvaliti za vzpostavitev tega ravnovesja. Menim, da je bilo pametno to, kar je predlagal, da na prvem dnevu tega te misije že začnemo pripravljati poročila in menim, da bi bil odličen vodja delegacije. Zdaj pa gospa Romero Lopez. Hvala lepa. Menim, da po tem, ko smo čakali tako dolgo časa na to poročilo, je treba izpostaviti nekatere točke. Nisem imela dovolj časa, da podrobno preverjam to poročilo, saj smo ga šele prijeli. Ampak treba je povedati naslednje. Med tem obiskom delegacije smo odkrili številne probleme, številne težave, ki bi se lahko razrešile tam in takrat. Zdaj po enem letu, skoraj po enem letu, bi bilo vredno praktično oceniti, ali problemi, ki smo jih izpostavili takrat, ali so že bili rešeni v tem umestnem času. To so problemi povezani z Grčijo, pa tudi problemi, do katerih prihaja v centrih za pridržanje drugot po Evropi. In zanimivo bi bilo ugotoviti, ali ukrepi, ki jih izvaja Evropska unija, postajajo učinkoviti. Videli pa smo, da Grčija res ne izpolnjuje zahtev, kar zadeva izdajo dovoljen za azil. In tisti, ki ste jih prijeli na mejah, so se veliko krat znašli v negodovem položaju. Mednarodna zaščita se zagotovi šele po dolgotrajnem, počasnem procesu. Temu smo bili priča v Grčiji nekoliko manj akutno pa tudi v drugih državah članicah. Ljudje, ljudi se predolgo zadržuje v teh centrih za pridržanje in veliko krat je njihovo bivanje v teh centrih dolgo tudi do šest mesecev. V nekaterih drugih državah se ljudi pridržile za kakšnih 20-25 dni. Postopki vzamejo preveč časa. Evropska unija je poskusila zagotoviti več strokovnjakov, ki bi prišli tja zato, da bi pospešili postopek identifikacije. Dobro bi bilo videti, ali se je s tem čakalni čas kaj skrajšal. Strokovnjaki pravijo tudi, da prosilci za, da ti ljudje so prosilci za azil, ne glede na to, so ilegalni priseljenci ali ne. Ne glede na razmere se ti od, ljudje odločajo za to, da zaprosijo za azil. Grčija se je odločila, da delegira vlogo z policijskih organov na skupino strokovnjakov. Ne vemo pa, če se je to dejansko tudi zgodilo. To bi bil zanimiv primer, do tega je prišlo tudi v drugih državah članicah in zanimivo bi bilo videti, ali so zahtevki ali prošnje za azil obravnavane na skupinah strokovnjakov. Potem pa so tu še problemi s Turčijo. Vemo, da je takrat prihajalo do nekaj težav s Turčijo. To, da ni dobrega pregleda nad tem, kaj se dogaja na turški strani meje, je seveda težko obravnavati vprašanje meje. V luči sirske krize so stvari še nekoliko bolj zapletene. Dostopa preko morja takrat ni bilo. Menim pa, da moramo po našem obisku biti zadovoljni s tem, da sta se dva centra zaprla od našega obiska. Zadovoljni moramo biti s svojimi rezultati, kajti to je deloma in v veliki meri tudi posledica naših prizadevin. Veliko problemov smo identificirali med obiskom in zdaj bi bilo dobro videli, videti, ali je bil podan zadovoljiv odgovor na druga vprašanja in ali so bili ukrepi Evropske unije učinkoviti. Hvala lepa. Gospod Papa Nikolao bi se želel še enkrat oglasili. Izvolite na kratko. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa Lopez je gledala mene, ko je podajala to izjavo. Jaz sam nisem sicer grška vlada, ampak lahko podam nekaj kratkih informacij. v moji prejšnji intervenciji se nisem hotel dotakniti same vsebine, ker so to že naredili kolegi, ampak nekratko naj rečem, da je minister odgovoril na številna vprašanja gospe Romero Lopez pred dvema tednoma na sestanku odbora Libe. In v tem v svojem poročilu je pokazal po pripombah in vprašanjih, po pogajanjih med političnimi skupinami, da obstajajo pozitivni razvoj dogodkov v zadnjem letu, da si nenehno prizadevamo, torej grške oblasti si prizadevajo, da ustrezno spoštujejo državljane tretjih držav, držav, ki prihajajo v Grčijo in da se izpolnijo njihove potrebe. Seveda, vedno ni tako, ko gre za veliko število priseljencev, še vedno obstajajo vrzeli in težave. Naj rečem še to, da pozitivne reakcije grške vlade niso samo posledica dejstva, da v Grčijo prihajajo skupine strokovnjakov in različne delegacije, ki preverjajo, kaj se dogaja. Ne, imamo strategijo, imamo načrt in skladu s tem načrtom prihaja do pozitivnega razvoja dogodkov. In če kakšna delegacija poda kritiko, To vzamemo kot dodano vrednost in poskušamo naše načrte in strategije spremeniti in izboljšati. Zdaj je vzpostavljena nova, nova služba za azil. Končno je začela z delovanjem in upamo, da bodo te zamude k malu stvar preteklosti. Omenil sem ravnovesje v tem poročilu. Poskušamo nadzorovati zlorabe v postopkih za azil. Številni priseljenci namreč s pomočjo tih otapcev poskušajo zlorabljati sistem in najti tudi pravne poti za državljane tretjih držav, da pridejo in ostanejo v Evropi. Pred nami je še dolga pot, naši soseščini, ne samo Grčiji, ampak tudi v drugih južnih državah, še vedno prihaja do velikih problemov. Perspektive, ki jih imamo, obetajo velike tokove priseljencev v prihodnosti. Grčija, Italija, Malta, naslednji teden bomo imeli tudi delegacijo v Španijo za Frontex, upamo, da potem, ko bodo vse te delegacije podale svoje pripombe, da bomo ugotovili, da je na evropski ravni potrebno več solidarnosti, še več prizadevanj, še več podpore tistim, ki so izpostavljeni pritisku, ki ni pravičen. Treba si je porazdeliti breme. Upamo, da bo to kmalo postalo realnost. Hvala. Um, Hvala lepa. Poročilo delegacije bo sprijeto na začetku naslednjega sestanka odbora Libe za zapisnik. Zdaj pa točka 9 na našem dnevnem redu. Celo pred časom smo ampak ker je gospodija Temera tukaj, gremo lahko na točko 9 in sicer gre za spremembo uredbe sveta 539 skozi 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo, morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Poročevalec je Augustin Diaz de Mera Garcia in predstavil nam bo rezultate pogajanj, ki potekajo, potem pa bomo odprli razpravo. Najprej evroposlanci imajo lahko besedo, potem pa komisija. Gospodija Stemera, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, zdaj govorim v glavnem v kontekstu transparentnosti. Seveda pa želim zagotoviti tudi več podobnih informacij kolegom in kolegicam v odboru Libe in predstaviti spremembe uredbe sveta 539 iz leta 2001. Najprej le nekaj točk. Za začetek imeli smo osem trialogov kar nekaj tehničnih sestankov, 17 sestankov asistentov in drugega osebja, ter številne druge sestanke skupaj s um, sekretarjatom Libe. Po polskem, danskem, in ciprskem predsedstvu ter na nazadnje irskem smo z delom nadaljevali. 25. junija smo imeli zadnji sestanek trialoga in dosegli smo večinski dogovor s svetom. ELSA, ALDE in ECR so podprli ta sporazum. In preden nadaljujem, dovolim, Dovolite, da se zahvalim za prizadevanja irskemu predsedstvu. S pomočjo katerih smo dosegli soglasen dogovor v svetu. Od samega začetka naših pogajanj smo se osredotočali na nekatere vidike. Besedilo, ki vam ga predstavljam, je zelo podobno našemu kompromisnemu besedilu septembra, ki smo ga dosegli skupaj s socialisti demokrati, Alde in nekatere druge skupine. Sedem mesecev kasneje pa vam zdaj predstavljam zelo podobno besedilo z nekaj izboljšavami. Preden nadaljujem, naj vam povem, da sem zelo zadovoljen z delom in sodelovanjem s poročevalci v senci. Dosledno sodelovanje v duhu kompromisa smo imeli. Dosegli smo kompromis pri naslednjih točkah, ki so pomembne. Vizumi za letalske in morske posadke oziroma ladijske posadke, za službe, za nujno posedovanje, za mednarodne rečne, rečna polovila in za Združen kraljestvo in Irsko. Te točke se vam bodo mogoče zdele manj pomembne, ampak niso. Razlog za to leži v tem, da se je razprava v glavnem vrtela o, okrog mehanizma recipročnosti. Vsi poznamo probleme nekaterih držav članic v tem kontekstu. Strinjali smo se, da potrebujemo učinkovito odrodje, ki bo zajemalo tudi solidarnost. Obenem pa moramo narediti tudi pregled, upraviti pregled prejšnjega besedila. Tako smo se dogovorili. od samega začetka, od same uvedbe teh zahtev za državljane tretjih držav, si je komisija prizadevala najti rešitev za to težavo. V tem obdobju se je komisija tudi odločila, oziroma se tudi odloča, ali lahko pride do prekinitve vizumskega režima. To za komisijo ni obvezno, ampak je le opcija, kar pomeni, da to ne bo postal avtomatični mehanizem. In drugo vprašanje, kaj se zgodi dve leti potem, ko se pojavi ta problem? Dveletno obdobje je bilo zapisano v parlamentarnem besedilu od samega začetka, zato da bi imeli avtomatično recipročnost pri čemer bi imeli enake možnosti oziroma enak položaj kot svet. Po dveh letih bo komisija morala predlagati, da se vizumi začasno odpravijo za nekatere tretje države in sicer z delegiranimi akti lahko to naredi. To je velik korak naprej. ne, kar, ne le kar zadeva uporabo delegiranih aktov, ampak tudi dejstvo, da začasno ukinitev avtomatičnega vizumskega režima. Prej je bilo to nekaj, če se si sploh nismo mogli zamisliti. Zdaj pa zahvaljujoč skupnemu delu. Vidimo, da je to postalo realnost. Mehanizem za ukinitev režima. Tudi tukaj smo naredili nekaj pomembnih korakov naprej v primerjavi s prvotnim besedilom. Zdaj imamo več varovalk in stvari, ki jih mora komisija upoštevati pri odločanju o začasni ukinitvi zahteve po vizumih. In glede pravic državljanov tretjih držav in državljanov Evropske unije. Pri tem pa moramo poznati in upoštevati zunanje odnose Evropske unije. Pred nami je dobro ravnovesje, ki ga kompromisni predlog podpiram. No, zdaj, ko ste slišali te moje prvotne pripombe, dovolite, da grem nekoliko bolj v podrobnosti. Dokument zajema možnost revizijske klauzule po sedmih letih od takrat, ko Evropska unija zagotovi možnost opustitve vizumskega režima. Res je, da je to daljše obdobje kot prvotno predlagano lani. Nekateri so predlagali triletno obdobje. Zakaj to predlagamo zdaj? Statistični podatki jasno pričajo, da v prvih letih po sprostitvi vizumskih režimov vidimo največje težave migracijskega pritiska na meje Evropske unije. Statistični podatki so jasni. Menimo torej, da smo zdaj dali ustezen časovni okvir, da komisija in vlade zadevnih držav članic lahko razrešijo ta problem, ki ima začasen vpliv na njihove države. Statistični podatki tudi kažejo, da s časoma po liberalizaciji li, vizumskega režima pritiski popustijo. To so dejstva. Učinkovitost ukrepov se lahko potrdi že samo z dosjeji, ki jih imamo na voljo o statističnih podatkih, o ljudeh, ki prihajajo v Evropsko unijo. Triletno obdobje bi verjetno, in tudi samo osebno menim tako, pomenilo, da če bi ljudje se bali, da bodo izgubili pravico do dodelitve vizuma, bi se verjetno odločili za drugačne kanale. Seveda moramo zaščititi interese Evropske unije, pa tudi interese in pravice tretjih držav, s katerimi imamo liberalizirane vizumske režime. Ne smemo pa dopustiti nekaznovanosti. Zato smo se odločili za sedemletno obdobje, ki bi veljalo ne le za države članice Evropske unije, ampak tudi za tretje države, da bi v tem času uvedli ustrezne ukrepe za reševanje težav, do katerih prihaja. Vedno, kadar pride do sprostitve ali liberalizacije vizumskega režima, je treba preučiti mejne preglede in jih revidirati vsakih pet let, zato da se izognemo morebitnim težavam in toku ljudi, ki bi v velikem številu zahtevali vizume. In še zadnja točka. Ta dokument pravi, da bo ta instrument začel veljati preko izvedbenih aktov. Ampak parlament je od samega začetka želel in to vse skupine, da bi uporabili izvedbene akte. Mi smo vedno zagovarjali uporabo izvedbenih aktov. 25. aprila lani smo sprijeli besedilo oziroma smernice, ki smo jih upoštevali tudi v novembrskem sporazumu med e LS, socialisti in demokrati in Alde. Vsi vemo, vsi, ki smo sodelovali pri pogajanjih, vemo, da je to stališče bolj strateške narave. Če vključimo še delegirane akte, o katerih smo se dogovorili aprila, imamo boljše pogajalsko izhodišče. To, da se dogovorimo za izvedbene akte v pogajanjih, torej lahko se bomo dogovorili za izvedbene akte, ki jih drugače ne bi mogli doseči. pomisleke moramo obravnavati posamezno, vsakega posamezno. Preučiti moramo tudi dejstvo, torej upoštevati moramo tudi dejstvo, da smo dosegli velik napredek. Takšno je torej trenutno stanje v skladu z našim poslovnikom, pa moram predstaviti rezultate pogajanj v moji najboljši moči, tako da bomo potem lahko glasovali o tem glasovali naj bi 8. ali 9. septembra med delnim septembrskim zasedanjem, plenarnim zasedanjem. Komaj čakam. Potekala bo tudi razprava, ne le glasovanje. In menim, da lahko tukaj zaključim svojo predstavitev in se veselim pripomb in komentarjev kolegov v duhu transparentnosti in preglednosti. Hvala lepa kolegicam in kolegom za sodelovanje in hvala tudi poročevalcem v senci. Hvala lepa. To, uh... Hvala lepa. Besedo bom dal drugim poročevalcem v senci, ki so danes tukaj. Naj vam samo povem, da so znavniki komisije, kakor tudi predstavniki predsedstva. Najprej kolegica Fan. Uh, zahvaljujem se kolegu díaz de meri sem nekoliko občutljivem položaju sprememba te uredbe se vleče že tri leta in v vsem tem času se večkrat zgodilo, smo bili blizu dogovora, imeli smo odlično sodelovanje med poročevalcem in poročevalci v senci. Pravzaprav smo dosegli predhodni dogovor decembra, ampak kasneje je ta dogovor potem prekršil svet. Doživeli smo celo nekoliko izsiljevanja tekom celotnega procesa, kar je popolnoma nespremljivo in v zadnjem stadiju se spomnim, da so celo nekateri ameriški diplomati začeli pritiskati na nas, kar se tiče mehanizma recipročnosti. Tukaj moram povedati, da predlog, ki je sedaj pred nami, ni bil dosežen za soglasnostjo na zadnjem trialogu. To pravim zato, ker sem trdno prepričana, da to, kar imamo sedaj, ni uravnotežen kompromis v številnih pogledih. Naj omenim samo najpomembnejše izmed njih. Najprej vprašanje delegiranih aktov, ko gre za klauzulo o odpravi. Aprila smo v odboru Libe glasovali o našem stališču, ki so ga soglasno podprli poročevalci v senci in kjer so bili delegirani akti predvideni tako za klauzulo o suspenzu oziroma odpravi in za mehanizem recipročnosti. Pred nekaj eh, dnevi smo pa presenečeni slišali, da je poročevalec sprejel besedilo sveta, ki ni v skladu z eh, stališčem našega odbora ter ignorira Lizbonsko pogodbo, ki predvideva, da bomo o eh, vizumskem režimu odločali v postopku soodločanja. Poročevalec se odločil odpovedal delegiranim aktom v klauzuli o odpravi. To pomeni, da se parlament odpoveduje svojim pristojnostim iz Lizbonske pogodbe. Svet pa preprosto ignorira Evropski parlament. Če bomo dovolili, da se bo to zgodilo, bomo ogrozili tudi druge doseje, o katerih se trenutno pogajamo, o katerem o katerih se pogajamo v odboru Libe. Kaj se bo zgodilo, če bomo septembra glasovali o trenutnem eh, predlogu? Mehanizem eh, odprave vizumskega režima bo avtomatsko sprožen za številne države in verjetno bi morali ponovno uvesti za vizume za nekatere države Zahodnega Balkana. Uh, Eh, čeprav so to države, ki so v postopku pridružitve in eh, odprava vizumskega režima je bila ena izmed najbolj otepljivih eh, prednosti, ki jih je prineslo približevanje Evropske unije, zlasti za mlade državljane. No, sedem let se že ukvarjamo s temi dokumenti, pogajamo se tri leta. Zakaj? Države članice želijo ponovno uvesti vizumske režime za nekatere države Zahodnega Balkana. Šlo je za prehodno obdobje potem, ko smo sprejeli odpravo eh, vizumske obveznosti za tri države. In od takrat je seveda prišlo do porasta števila prosilcev za azil. Sedaj se ta števila niža, ampak še vedno smo priča um, nacionalistični retoriki v državah članicah, ki bi lahko privedla do tega, da bi to politično orodje uporabili za politične namene. To bi bil največji udarec za te države, ki imajo jasno evropsko perspektivo. No in tisti kolegi, ki menijo, da s tem predlogom izboljšujemo rec mehanizem recipročnosti za naše države članice. Lahko vam povem, da, osnovi, da na osnovi tega predloga in na osnovi pisma, ki nam je prišlo v roko, nikoli ne bomo uveli recipročnosti za Kanado ali pa za ZDA. To je danes že zelo znano dejstvo. Zato bi za v tej točki predlagala naslednje. Nam se zdi najbolj pomembno vprašanje delegiranih aktov. Trenutno imamo v odboru libe številne uh, dosjeje. Um, misliti moramo na naše pristojnosti. Odločanje o vizanskem režimu je bilo vedno ena izmed naših najpomembnejših um, pravic. Uh, In uh, zato predlagam, da glasujemo proti temu poročilu v prvi obravnavi. Na ta način bi se lahko institucija vrnila k pogajanjem in bi lahko dosegli boljši dogovor. Hvala. Hvala lepa, gospod Weber, naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se želela zahvaliti našemu poročevalcu za njegov za njegovo prizadevanje v zvezi s tem dosijem. Ta dosij se je začel na en način in je potem šel v popolnoma drugačno smer. Naš poročevalec je zelo podpiral stališča ne samo poročevalcev v senci, ampak tudi stališča drugih kolegov, ki so spremljali ta dosije. Kar se tiče vsebine, postopkov in možnega rezultata, ki ga bo prinesel ta dosje. Samo nekaj kratkih pripomp. Z vsem spoštovanjem do komisije moramo priznati, da bi bilo veliko boljše, če bi imeli drugačno ureditev glede Um, odprave vizumskega režima in pa glede mehanizma recipročnosti. Tukaj so se stvari zalomile. In res je tudi to, da smo pri tem dosjeju sama s kolegom Alvarom in pa s kolegico Tanjo Fajun in pa nekaterimi drugimi kolegi vložili predloge sprememb, ki so se zelo zavzeli za ta oziroma so zelo močno govorili o teh eh, mehanizmih recipročnosti. Brez teh sprememb, predlogov sprememb bi lahko ta dosjej že zdavnaj uh, zaključili, kaj ti mesece in mesece smo se, dogajali, smo se pogajali o tem mehanizmu recipročnosti. In od vsega začetka uh, komisija ni zahtevala delegiranih aktov na področju odprave vizumskega režima. On implementing acts on visa suspension and that, that No, um, čeprav smo že večkrat se dogovorili, da to, kar je že bilo dogovorjeno, bomo, da se tega več ne bomo dotikali. Konferenca predsednikov se je pred nekaj meseci odločila, da sedaj želimo delegirane akte. ni šlo za to, da bi nam s tem bile odzete pristojnosti, ki jih imamo po pogodbi. Ne, to je bila odločitev, ki je bila sprejeta na konferenci predsednikov kot politična odločitev. Kaj ti dejstvo je, da ta odločitev ni več v rokah držav članic, ne glede na to, ali bo šlo za delegirani ali za, za izvedbene akte. Odločitev je pri komisiji. In ravno to smo želeli zagotoviti. V prihodnosti smo želeli preprečiti možne zlorabe, ko bi kakšna država članica želela ponovno uvesti vizume za nekatere države. In za vse z vso odkritostjo do naših prijateljev iz balkanskih držav. Dejstvo je, da ko sprejemamo zakonodajo tukaj v parlamentu, sprejemamo neko splošno zakonodajo. Zato gre pri tem dosijeju. Ta dosije ni namenjen samo državljanom eh, držav Zahodnega Balkana. za trenutnim dogovorom. Torej, ko bo odločitev sprejela, ko bo komisija sprejela odločitev, tudi če bo šlo za sedem let, bo to ocena, ki jo bo podala komisija. Če bomo glasovali za ta dosje. potem ne bo mogla nobena država članica ponovno uvesti vizumov. Če pa ga ne bomo podporili, če bomo glasovali proti temu uh, eh, dosilu, potem bodo države lahko ponovno uvedle vizumov. Tako da ne vem, kako naj koristimo državljanom Zahodnega Balkana, če to zavrnemo ta dosil. No, pravilno pa je. Odkrito pa je tudi, če priznamo, da bo ta odločitev verjetno predvsej politične narave, tudi na ravni konference predsednikov. Pozivam SD naj ponovno razmisli o svojem pristopu do vsebine dogovora. Naj se usmeri na konkretne rezultate in se vpraša, ali želimo zaščititi ljudi na Zahodnem Balkanu ali ne. Če jih želimo zaščititi, potem ne vem, kako naj to naredimo brez sprejemom tega doseja. Na ta način bi pustili situacijo takšno, kot je sedaj, ko lahko vsaka država članica počne to, kar se izljubi. Kar se tiče recipročnosti, mehanizma recipročnosti, tukaj imamo dvojni mehanizem, tako z delegiranimi, kako tudi z izvedbenimi akti. In eh, če sedaj prav razumem, ne bo sprošen postopek pred Evropskim sodiščem strani Evropske komisije. Eh, komisija bo podala takšno izjavo. To ni recipročnost, ki bi si jo želeli, ampak to kaže samo na šibkosti Evropske unije, ki želi biti nek eh, pomemben akter, ampak je od tega zelo, zelo oddaljena. Hvala, gospa Ždanoka. Yes. <clears throat> Thank you, Chair. So, you... Hvala, gospod predsedujoči. Verjetno veste, da je naša skupina glasovala proti mehanizmu odprave Bili smo zelo konstruktivni, uložili smo samo nekaj predlogov sprememb. No, ampak sedaj pa ne moremo podpreti tega dogovora, ki je bil dosežen v zvezi z tem mehanizmom odprave vizumov. Kar se tiče recipročnosti, je, bil dosežen, je pa bil dosežen napredek. V glavnem nas skrbi ta mehanizem odprave. ne želimo odprave kot takšne, vsekakor pa ne želimo, da bi se to zgodilo s pomočjo eh, izvedbenih aktov, tako da v tem primeru podpiramo stališče SD in eh, to naše stališče pozna tudi poročevalec. Mulțumesc, domnule președinte. <coughs> În primul rând doresc. Gospod Enciu. Hvala lepa. Naj, najprej uh, čestitam kolegu Demeri za dobro delo, ki ga je do sedaj opravil v zvezi s tem dosijem. Sam sem uh, državljan ene izmed tistih petih držav članic, ki nimajo mehanizma recipročnosti za Kanado in pa ZDA. Čeprav je vizumska politika v pristojnosti Evropske unije, nekatere tretje države tega dejstva ne priznavajo. In države članice obravnavajo vsako posebej. Čeprav te države nima pristojnosti za dogovor o uvedbi brezvizumskega režima. Imamo nekatere možnosti pritiska na tretje države članice. Če ne bomo uporabili tega pritiska, potem tretje države ne bodo imele interesa, da bi Evropsko unijo obravnavale kot, celo, kot celoto. Komisija se ni dovolj močno zavzela za obravnavo Evropske unije kot celote. Komisija zato tudi ni imela voljo dovolj pravnih inštrumentov. Naslanjala se je samo na diplomatska sredstva. S tem mehanizmom recipročnosti bi lahko Evropska unija dobila priložnost za bolj odločno delovanje v svojih odnosih z tretjimi državami. Klauzula o recipročnosti je, bi bil pomemben korak za zaščito interesov evropskih državljanov. Zato sem sam skupaj za predstavniki preostalih omenjenih petih držav moral glasovati za podporo temu dosijo. Gospa Fajon, zelo na kratko. Samo ena samo en odgovor kolegici Renate. To ima upraviti za vizumsko politiko. Danes eh, vizumsko politiko urejamo skozi postopek soodločanja. In če se za klauzulo o suspenzu odpovemo možnosti delegiranih aktov, to pomeni, da nihče ne bo povprašal Evropskega parlamenta o njegovem mnenju, ko bo prišlo do tveganja ponovne uvedbe vizumov. To je grožnja, o kateri govorimo. In vemo, da se danes soočamo z situacijo, ko bi marsikatera država članica lahko poskrbela za večino v svetu in poskrbela za ponovno uvedbo vizumov, ne samo za balkanske države. Soočamo se tudi za, država, za težavami, ko gre za šengensko območje. To so zelo občutljiva vprašanja. Izredno, občutljiva, uh, izredno občutljivo je vprašanje vizumske politike. Danes o tem odločamo po postopku soodločenja in če bomo sedaj naredili korak nazaj, uh, bo s tem uloga eh, Evropskega parlamenta v prihodnosti postala veliko manjša. Eh, sedaj pa dajmo besedo še predstavnikom komisije in predsedstva in na to bomo dali besedo še poročevalcu Diosu Demeri. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman, and let me first join. Predstavnik komisije. Hvala lepa. Naj se najprej zahvalim poročevalcu Diazu Demeri za vso opravljeno delo. Šlo je za dolga, naporna pogajanja. In pozdravljamo dogovor, ki je sedaj bil dosežen. Vendar pa je stališče komisije pri tem dosegu zelo dobro znano. Mi smo si vedno želeli učinkovit in dobro delujoč mehanizem eh, suspenza in pa mehanizem recipročnosti, vendar pa to mora biti seveda tudi pravno gledano in pa institucionalno gledano izvedljivo. Pri tem dogovoru ima komisija določene pomisleke. Delegirani akti, ki so predvideni za drugo fazo reci, mehanizma recipročnosti, predvidevajo tudi zavezo komisije, da sprejme delegirane akte. Po mojem mnenju, oziroma po mnenju komisije, to ni v skladu z eh, pogodbo. Komisija bo zato to preučila in podala izjavo o zaščiti naših pravic in vseh pravnih sredstvih, ki so nam na razpolago. Še enkrat želimo povdariti, da moramo hitro doseči dogovor o tem doseju. Vse skupaj se, prevle, se vleče že predolgo, ampak nažalost komisija ne more sprejeti mehanizmov ali predlogov, ki pravno niso izvedljivi. Now. Hvala lepa. V imenu predsedstva dajem besedo gospodu Triupsi in ga pozdravljam. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj predstavim stališče litvanskega predsedstva. Pozdravljamo dogovor med svetom in parlamentom eh, o tem nujnem doseju. Predsedstvo se zahvaljuje Evropskemu parlamentu in zlasti poročevalcu gospodu Diazu Dameri za njegovo pomoč. Um, pri dosegi tega dogovora. Prav tako se zahvaljujemo polskemu, danskemu, ciperskemu in predvsem irskemu predsedstvu za vsa njihova prizadevanja v zadnjih nekaj mesecih. Vsi so se prizadevali, da bi našli dober dogovor med obima institucijama. Na koncu pa bi želel Evropi odboru Libe Evropskega parlamenta zagotoviti, da je lidovsko predsedstvo zelo zavezano in pripravljeno na dosego dogovora s parlamentom v zvezi s tem dosjem. Gospod Dias Demera, želite kaj dodati? Solo sea en términos de cortesía parlamentaria, porque en realidad llevamos mucho tiempo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 če bi to naredil, bi ogrozil možnost dogovora. Najbolje bi bilo, preprosto moramo sedaj nadaljevati z delom. La expectativa que propone Tania está cubierta con esta decisión. Con... To, kar je ravno povedala Tanja, bo pokrito tudi z to odločitvijo. Možnost bomo imeli imeti razpravo v parlamentu in potem bomo glasovali. Vemo, kaj se lahko zgodi s tem predlogom. Lahko ga sprejmemo, lahko pa o njem glasujemo in ga zavrnemo. Če bo predlog sprejet, potem bomo morali ta dogovor izvajati. Če se bo zgodilo nasprotno, potem bomo stopili v drugo obravnavo. Vsa pričakovanja so s tem pokrita. Skratka, če naprej moramo biti sposobni se pogajati, in na plenarnem zasedanju moramo razpravljati o tej temi, tako da bomo zagotovili, da to, kar je bilo doseženo v zadnjem trialogu, da bo to, o čemer so se dogovorile ILS, e ALDE in pa EKR, da bomo v zvezi s tem na plenarnem zasedanju dosegli večino, tako da bomo končno lahko zaključili ta dosje. Sedaj pa še nekaj besed komisiji in pa svetu. vemo, da bo komisija podala neko izjavo. Predstavnik komisije je povedal, da bo komisija podala izjavo. Svet pa je povedal, da No, komisija še ni želela jasno povedati stališča, podala bo pa izjavo. Če bo dogovor sprejet z večino, potem bomo lahko zagotovili, da bo azilni sistem deloval. In s tem bomo dobili dobro zaščito za obe strani, za evropske državljane in pa za državljane, ki so v Evropski uniji zaprosili za azil. Pripričan sem, da sprejem tega dogovora ne bi pomenil ponovno uvedbo vizumskega režima za tiste države, kjer je bil vizumski režim že odpravljen. poročevalci v senci dobro poznajo trenutno situacijo in vedo, da je dvojni pristop pri mehanizmu, so, pri mehanizmu recipročnosti nekaj, eh, s čimer se bomo morali še naprej ukvarjati. In res je, Renate, konferenca predsednikov ni tista, ki daje vsem skupaj vsemu skupaj legitimnost. To je zgolj neka struktura moči, ki lahko določi neko politično stališče. Ni pa uh, konferenca predsednikov tista, ki bi imela zakonodajno moč. Mi uh, smo v postopku soodločanja in zato moramo ščititi pravice, ki jih je Evropski parlament dobil skozi Lizbonsko pogodbo. Uh, in uh, uporaba delegiranih aktov, ne glede na to, kar pravi konferenca predsednikov, moramo, o tem moramo odločiti od primera do primera. Spoznam se tudi na to drugo temo, tukaj sem za delegirane akte. Ampak sedaj smo v situaciji, ko bi lahko želeli najboljše, pa bi s tem dosegli kaj slabega. Še nekaj besed kolegici Ždano, ki stariše vaše skupine poznam, gospod Enču. Kot zastopniku social SD ali kot uh, se vam zahvaljujem za to, kar ste pravkar povedali. Tudi to, da ste omenili kohezijo, je pravilno in pomembno. To, kar je sedaj pred nami, nam mora omogočiti identificirati probleme. Vso predsedujoči, zahvaljujem se vam, da ste nam dali dovolj časa za razpravo o tej temi. V septembru bomo o tem razpravljali naprej. Indeed, uh, Mr. Diaz de Mera. Hvala, gospod Diaz de Mera. Če bo odbor podporil ta rezultat, bo to predloženo plenarnemu zasedanju. Korefer bo o tem razpravljal naslednji teden. Če bo svet potrdil rezultat pogajanj, bo poslal standardno pismo za dogovor v prvi obravnavi. Poročilo je predvideno za glasovanje na plenarnem zasedanju uh, septembra. Zahvaljujem se vsem skupaj. Seja odbora je zaključena.